kmetiji našega odbora v Bolgariji od 29. do 31. oktobra 2018. To je bila zadnja misija, se pravi 29. do 31. oktobra 2018. To misijo je organiziral Momčil Nekov iz vrst socialistov in pa Vladimir Uručev iz skupine LS, prav tako Bolgar. Sodelovali so gospod Sikjerski, gospod Dorfman, gospa Neučel, gospod Tarabela, gospa eh, Senra Rodriguez in pa gospod Kolumbije. Cilj te misije je bil uh, ocena uspehov in izzivov bolgarskega predsedstva na področju kmetijstva. Program je vključeval celo vrsto institucionalnih eh, srečanj z bolgarskim ministrom za kmetijstvo in njegovo ekipo, z odgovorno za kmetijstvo v bolgarskem parlamentu. Prav tako smo organizirali tudi srečanja z nevladnimi organizacijami in zastopniki kmetov. Člani, ki so sodelovali pri tej misiji, so bili zelo zadovoljni s to avtentično bolgarsko izkušnjo in tudi vreme je bilo sončno. Vsi boste prejeli tudi podrobno poročilo o tej misiji, ki eh, eh, ga je pripravil sekretarjat. In preden eh, dam besedo našim kolegom, bi se rada zahvalila gospodu Nekovu in gospodu Uručevu za organizacijo te misije in za ta zelo zanimiv program. Ne vem, če je gospod Nekov prisoten, ampak morda je gospod Uročev tu in če ste tu, potem vam kar dajem besedo, da nam malce več poveste o tem obisku in o tej izkušnji. Izvolite. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги. Хвала лепа, госпожа председател. Спощавани колеги. Veliko veselje mi je, da lahko predstavim glavne rezultate misije našega odbora za kmetijstvo v Bolgariji. Ta misija je bila organizirana konec oktobra letos. Osem poslancev je v misiji sodelovalo iz štirih političnih skupin. Naj, najprej povem, da je to prva uradna misija našega odbora v Bolgarijo, po tem, ko se je Bolgarija pridružila Evropski uniji. Ta obisk smo organizirali nekaj mesecev po uspešnem zaključku bolgarskega predsedovanja svetu Evropske unije. To predsedovanje je bilo kar. Uh, zapleteno, eh, zlasti glede SKP po letu 2020. Cilj te misije je bil, da si bolj podrobno pogledamo izkušnje in pa izzive, s katerimi se soočajo bolgarski organi in pa deležniki zlasti v odnosu do implementacije skupne kmetijske politike. Prav tako smo želeli uh, prisluhniti tudi njihovim predlogom glede uh, eh, SKP po letu 2020. Naša misija je vključevala tudi uh, srečanja z ministrom za uh, kmetijstvo, z zastopniki ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, uh, z predsednico odbora za kmetijstvo v bolgarskem parlamentu z bolgarskimi poslanci ki so člani tega odbora in prav tako smo se srečali tudi z zastopniki nevladnih organizacij na kmeti, kmetijskem sektorju. Več kot 50 organizacij je sodelovalo in to z, eh, te so zastopale precej različnih eh, sektorjev, od ekološkega kmetovanja do žitaric, do eh, mladih kmetov, sadja in zelenjave in tako dalje. Prav tako smo obiskali tudi več tradicionalnih eh, bolgarskih eh, kmetijskih eh, obratov. Naprimer, ogledali smo si ekološko kmetijo, čebelarski obrat, na to proizvodno bolgarskega vina, vključno z vinom tradicionalnih sortov. Na teh eh, srečanjih smo govorili o prihodnosti skupne kmetijske politike in tudi o nacionalnih specifičnih eh, potrebah in kako lahko SKP prilagodimo tem potrebam, zlasti potrebam Bolgarije. Vsi smo se strinjali, da potrebujemo SKP, ki bo razpolagala z več sredstvi in da potrebujemo preprostejše eh, politike prak eh, neposrednih plačil. Je bil prav tako predmet pogovora dostop do kmetijskih zemlišč za mlade kmete in tako dalje. Vse to eh, so bila vprašanja, s katerimi smo se ukvarjali, debate so bile precej žgoče. In govorili smo tudi o prihodnih bolgarskih projektih, eh, s katerimi eh, bolgarska vlada želi mladim kmetovalcem dati dostop eh, do orne zemlje. Zlasti smo se osredotočili na um, tranzicijo na področju živinoreje in na področju sektorjev, kot je naprimer tobak ki predstavlja glavni uh, vir dohodka v najbolj uh, težko dostopnih gorskih področjih. Naj na koncu povem še to, da je bila misija uspešna, plodna. srečanja so bila zelo kakovostna, vse je bilo dobro organizirano in člani odbora Agri so sami lahko videli, da ima država velik potencial, eh, edinstvene proizvode, eh, visoke kvalitete in da je kmetijstvo res ključnega pomena za razvoj zlasti na podeželju. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Tarabeli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne bom eh, še bolj podroben kot eh, kolega, ki je organiziral to zelo zanimivo misijo. Zame je bila to priložnost, pa ne samo zame, tudi za druge kolege, eh, obiskati eh, Bolgarijo in se seznaniti z eh, njenim kmetijstvom. Imamo tudi živinorejce, tudi ovčerejce. Govorimo da, o tem, da danes v Bolgariji imamo samo en milijon ovc pred. Nekaj leti jih je bilo 16 milijonov in to je tudi posledica globalizacije. Od eh, začetka smo imeli zelo zanimive uh, razprave, najprej z eh, ministrom za kmetijstvo, pa tudi z drugimi. Nič, nič, nikogar ne bo presenetilo to, da bolgarske oblasti menijo, da ne bi bilo dobro, če bi imeli neko eh, eh, zgornjo mejo eh, teh neposrednih plačil, čeprav imamo občutek, da je bilo to kmetom ljubše. Na to smo obiskali tudi ekološko kmetijo Gimel, Tam eh, vidimo, da je gre tu za precej eh, obširno proizvodno, to ni majhna proizvodna. Mm, proizvajajo sadje in zelenjave v toplih eh, gredah in na to je, smo obiskali tudi obrat za pridelavo um, vrtničnega olja. Za en hektar, en hektar um, vrtnic uh, omogoča proizvodno devetih milijardov uh, vrtničnih listov in um, tri tone potrebujemo za en liter tega olja. In to so nam pojasnili zelo podrobno. Na to smo uh, tudi obiskali čebelarske obrate, predtem uh, eh, smo uh, sprejeli v tem parlamentu tudi uh, čevelarje iz Bolgarije, zahvaljujoč uh, komisarki Gabriel, ki je bila prej uh, naša poslanska kolegica in ki je to organizirala. Čebelari, ki smo jih uh, spoznali, so pač eh, izrazili iste želje kot eh, drugi eh, čebelari tudi drugot po Evropski uniji. Prav tako smo obiskali um, druge uh, obrate in na koncu smo obiskali kolege v parlamentu. Sprejela nas je gospa Karajančeva, ki je predsednica parlamenta in na to nas je sprejela tudi predsednica odbora za kmetijstvo. Srečali smo se z kolegi poslanci, ti so zelo dobro seznanjeni tudi z uh, osnutkom reforme in uh, Izrazili so isto zaskrbljenost kot kolegi drugot. Zahvaljujem se eh, kolegoma, ki sta organizirala ta program, ki je bil zelo intenziven, ki je bil tudi zelo dobro uravnotežen, kajti obiskali smo tako teren eh, kot eh, kolege v parlamentu, člane vlade in pa tudi kmete. Hvala lepa. Rada bi pozdravila eh, študente iz eh, Univerzite Libro do Bruxelles, eh, ki jih je povabil kolega Castro. Mislim, da tudi ti študentje delajo na področju skupne kmetijske politike in s veseljem vas pozdravljam tu v parlamentu. Sedaj pa imam besedo gospa Nojče. Tudi jaz želim izkoristiti priložnost, da se zahvalim sodelavkam in sodelavcem, kajti tak program ne nastane sam po sebi, zatem teči veliko dela. In vse je bilo um, odlično, torej kar zadeva čas potovanja in tako naprej. In spomnim se dveh točk. Kolega je že rekel, e, koncentracija kmetijskih zemljišč. Šest odstotkov kmetijskih obratov v Bolgariji dobiva 90 odstotkov neposrednih plačil. V času, ko ravno razmišljamo o tem, kako bi razdelili ta plačila v prihodnosti, je to um, namik, da je porazdelitev samo po površini krivična. In, um, Tu prihaja do velikih razlik. Sicer so v Bolgariji velika podjetja, ki so tudi usmerjena v prihodnost. To smo videli, ko smo potovali z avtobusom um, po deželi, ampak po drugi strani pa. Eh, smo videli tudi majhne kmetije, ki imajo eh, samo mm, polje dve za hišo. In ta velika delitev, razdelitev v državi, ki nudi veliko možnosti, videli smo eh, zelo plodna območja in ta delitev ne more biti cilj Evropske unije. Cilj Evropske unije mora biti ta, da se povečajo manjša kmetija, da postanejo konkurenčna in da ne dobijo veliki kmetijski obrati vsa plot plačila in pravzaprav onemogočajo življenje majhnim. In potem um, opraševanje. Bili smo na obisku pri čebelarju, ne samo, da nam je ponudil zelo dobro in zanimivo rdeče vino, kolegi se bodo tega še spomnili, temveč predvsem eh, tudi poziv odziv Evropsk na Evropsko unijo in sicer, da se um, omogoči in nagradi opraševanje um, na področju čebelarstva in brez aktivnega čebelarstva in brez opraševanja ne bi bilo tega sektorja. Vemo, da eh, to velja za vse sektorje v EU in lahko bi rekli, to ni bilo nič posebnega. Ampak ravno ta razdelitev med velikimi in majhnimi je nekaj posebnega, kar je še posebej izrazito v Bolgariji in Eh, na to moramo postati pozorni in potem opraševanje. Predvsem, eh, ker smo videli, da je veliko um, pridelovalcev sadja in tudi zelenjave in kako pomembno je opraševanje in tu uh, moramo izboljšati ukrepe. Um, torej trenutno ni več možno vložiti predlogov spremem za skupno kmetijsko reformo, ampak od nas bo odvisno, kako bomo glasovali v prihodnosti in da podpremo državo, kakršna je Bolgarija. In še enkrat hvala za organizacijo tega obiska. Hvala lepa, Marija. Gospa Sendra ima besedo. Ja, hvala. Naj povem samo to, da je bila misija odlično organizirala, da so nas zelo lepo sprejeli. Ne bom eh, govorila o tem, kaj vse smo obiskali, kolegi so o tem že govorili, ampak eh, dva obiska pa nista bila omenjena. Eh, srečali smo se z ženskami spod deželja, z kmeticami. in uh, odločili smo se vnaprej, da uh, bomo organizirali takšno, uh, takšen obisk oziroma da bomo pri vsakem obisku organizirali tudi srečanje z uh, ženskami in uh, To ni bilo tokrat organizirano. Uh, prav tako tudi nismo obiskali majhnih kmetijskih obratov in to bi želela, da upoštevamo naslednjič, ko organiziramo takšno misijo. Hvala, Lidija. Gospod Uručev, vam dam zelo na kratko besedo, če želite še kaj dodati. Če želite. Če želite besedo, izvolite. Blagodarja na, na kolegite za. Hvala lepa, eh, spoštovana kolegica in kolegi. Zahvaljujem se vam vsem kolegom za eh, način, kako ste natančno predstavili uh, rezultat te misije. Res je, da smo se lahko seznanili z najpomembnejšimi težavami v, Bulgur, v Bolgariji. Očitno je, da ne moremo uporabiti skupne kmetijske politike za reševanje vseh teh težav. Na nacionalni ravni se zavedamo vseh teh težav in iščemo rešitve na zakonodajni ravni. Še enkrat se vam zahvaljujem. Mislim, da je bila misija res uspešna. Hvala lepa, gospod Uručev. Zahvaljujem se vam vsem, čestitam za eh, to misijo, ki je bila očitno zelo zanimiva. Če se strinjate, bomo nadaljevali s peto točko. In sicer gre za predstavitev predstavnika komisije o stanju v zvezi z delegirano uredbo komisije z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi uredbe 1308 skozi 2013 Evropskega parlamenta in sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju. O, s postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvejo. 22. februarja 2018 um, eh, smo prisluhnili v tem odboru komisiji, ki je predstavila um, predlog delegirane uredbe in tu imamo v tej uredbi tri različne. Uh, Tri različna poglavja o zaščiti označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov. Poslanci so uh, sprejeli ta predlog eh, kot dejansko poenostavitev za sektor in zlasti je bilo pomembno, da, to, da je, je ta predlog uvedel enotni um, pravni okvir na ravni Evropske unije. Delegiran akt je komisija sprejela eh, in um, predložila parlamentu 17. oktobra. Uh, eh, govori uh, datum za vlogo ogovorov je bil 17. december 2018. In 5. novembra 2018 ob 12. je gospod De Castro uradno zahteval, eh, da se podaljša eh, čas eh, za obravnavo tega delegiranega akta v Evropskem parlamentu. Gospod De Castro je bil zlasti zaskrbljen glede uvodne izjave 45, ki je povezana s členom 51 eh, v zvezi z eh, eno geografsko označbo. 21. novembra je komisija parlamentu eh, predložila korigirano verzijo tega delegiranega akta, v kateri je eh, eh, bila napaka eh, popravljena v vseh jezikih, razen v angleščini in uvodna izjava, v uvodni izjavi 45 je bila beseda processed nadomeščena z besedo produced. Na to smo razpravljali o zahtevi gospoda Kastra na zadnjih sestankih koordinatorjev in odločeno je bilo, da eh, bomo povabili komisijo za izmenjavo mnen s tem v zvezi. In eh, sedaj eh, pozdravljamo komisijo in pozdravljamo zlasti gospoda Joava Onofra, ki je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 dopolnitev uh, eh, uredbe 6 eh, in 7 iz leta 2009 uh, eh, v zvezi z zaščito označb, porekla geografskih označb in tradicionalnih izrazov, uh, je v zadnji fazi. Komisija je sprejela delegirana akt 16. oktobra in um, izvedbeni akt bo uh, sprejet po um, tem uh, obdobju pregleda uh, strani parlamenta. Uh, Tri leta je komisija delala z zastopniki sektorja in a, razumeli smo, kakšne so potrebe na eni in drugi strani in a, komisija je prepričana, da na koncu tega procesa smo prišli do rešitve, ki a, zadovoljuje vse. Na ta način smo uskladili. A, ta vinski sektor z Lizbonsko pogodbo. In eh, ključno je, da eh, vinski sektor eh, je ustrezno pravno urejen. Najprej naj bom zelo, zelo jasen glede tega, kaj ta delegiran akt ne vključuje. V času pregleda se je izkazalo, da je ena uh, uvodna izjava, da se jo lahko tolmači na ta način, da bo prišlo do manjše spremembe zaradi te prilagoditve. Komisija je takoj popravila to uvodno izjavo. In na ta način je odpravila kakršno koli dvoumnost v zvezi s tem. Posledično ne bomo imeli nobene uh, spremembe v zvezi z označevanjem v drugih državah članicah sortnih vin. Z drugimi besedami, eh, surovine, ki se uporabljajo v drugih državah, za te surovine velja, da je treba eh, njihov izvor označiti. In kar je še bolj pomembno, je naslednje. Tako zdaj kot v prihodnosti velja, da ne moremo um, da ne moremo uvažati sortnega grozdja iz tretjih držav in ga označiti e, z geografskim poreklom. Torej, naj povem, kaj ta uredba vključuje. To je zelo pomembna poenostavitev um, zakonodaje, e, postopkov registracije, specifikacija proizvodov, vse to smo sedaj poenotili z drugimi panogami omogočili eh, smo eh, sedaj eh, celo vrsto prehodnih določb, ki se sedaj uporabljajo tudi za vinski sektor. In komisija je uvedla tudi teh šest mesecev za pregled. Povsem smo spoštovali načelo subsidijarnosti in pa tudi um, omejili smo čas za uporabo teh prihodnih določb. Komisija je ustrajala zlasti na ključnih eh, vidikih, eh, ki so pomembni na evropski ravni, izognila se je podvajanju in močno poenostavila zakonodajni eh, okvir. In to predstavlja predsejšno izboljšavo zlasti na področju učinkovitosti sistema in to v interesu proizvajalcev in to bo ta inovativen pristop eh, je tudi osnova za še eh, dodatne poenostavitve mm, na področju sektorjev eh, hrane in pijače in tudi v sektorju žganih pijač. To je zelo pomembna poenostavitev in komisija pričakuje, da bo parlament sprejel ta delegiran akt. Hvala lepa za to predstavitev, gospod Onofre. Sedaj pa ima besedo gospod De Castro. Grazie, signora Presidente. Hvala, gospa predsedujoča. Želel sem se zahvaliti komisiji, generalnemu direktoratu Agri in direktorju Onofri za to obrazložitev. Z moje strani je koregendum, ki ga je pripravila komisija, pojasnjuje um, ta dvom ki smo ga mi um, sprožili in zaradi tega umikam svoj ugovor in podpiram to, da bi čim prej prišli do, uh, da bi čim prej podprli ta delegiran akt. Hvala lepa, gospod Danta. Merci, Hvala lepa, uh, gospa predsedujoča. Uh, govoril sem s Pavlom. Uh, preden je prišlo do eh, sprožitve tega postopka. Prav tako sem eh, govoril tudi s kolegi iz komisije in eh, veseli me, da je komisija tako hitro reagirala na to, kar je želel parlament. Na ta način bomo lahko delali učinkovito in hitro še naprej. Hvala lepa, gospod Danton. Vedno lahko najdemo dobre rešitve, če se dobro razumemo. Ja, Hvala. Želim se pridružiti zahvali komisiji. To je delegiran pravni akt, ki je za uh, vinogradništvo zelo pomemben. Uspelo je v zadnjih tednih odpraviti nekatere nejasnosti. Eh, razprava o tem delegiranem pravnem aktu poteka že več let. In to, kar je sedaj povedal gospod Onofre, nova pravila glede postopka priznanja zaščitenih geografskih označ. To je zelo pomembno, kajte videli smo, da je prišlo do zaostanka pri postopkih odobritev v Bruslu. In zato je pomembno, da če je prišlo do te spremembe, od Eh, to lahko izvedejo tudi države članice. Ni treba vsega urediti v Bruslju. Um, torej, jaz sem vesel, da je uspelo um, stvari zgraditi in tako, da bo prav, ta pravni akt lahko začel veljati k malu. Hvala lepa, gospod Dorfman. Če želi zastopnik komisije še besedo, ne, dobro, v tem primeru se vam zahvaljujem. Vidim, da se odlično razumemo. Potem bomo nadaljevali s šesto točko, peto točko smo končali. Bomo počakali, da se nam kolegi pridružijo. Član Evropskega računskega sodišča se nam je pridružil. Kar izvolite, pridite sem. Predstavil nam bo posebno poročilo 31 skozi 2018, dobrobit živali v Evropski uniji, zmanjševanje vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem v praksi. Quiero dar en la pozdravljam vas v imenu vseh kolegov. Vi ste podpredsednik oziroma ste član Evropskega računskega sodišča. In uh, pripravili ste poročilo, ki je zelo pomembno za naš odbor v zvezi z eh, dobrobitjo živali v Evropski uniji. In naš odbor je tudi pripravil poročilo o izvajanju in to uh, ob sodelovanju odbora Envi in Tran. Pripravili smo poročilo o uredbi številka 1 skozi 2005 eh, o dobrobiti živali eh, pri transportu znotraj in zunaj Evropske unije. Gospod Dorman je bil poročevalec. Ta, to posebno poročilo Evropskega računskega sodišča uh, ima uh, še širši domet. Uh, ne govori namreč samo o prevozu živali, temveč eh, tudi o njihovem življenju eh, in eh, oklanju. Evropska unija ima najviše standarde dobrobiti živali, to najdemo tako v SKP-ju kot tudi v drugih zakonskih določbah prav tako tudi financira dejavnosti in projekte na področju dobrobiti živali eh, v okviru razvoja podeželja. Ampak v preteklosti je prišlo do nekaj težav v zvezi z izvajanjem teh standardov in to je sedaj predmet tega poročila. Posebno poročilo Evropskega računskega eh, sodišča se nanaša na dobrobit eh, živali in pa eh, nanaša se na implementacijo eh, strategije na področju dobrobiti živali 2012-2015 in osredotoča se na dva cilja, na spoštovanje minimalnih standardov in na optimizacijo sinergij z SKP-jem. In sedaj dajem besedo gospodu Vojčehovskemu, da nam bo pojasnil, to poročilo in pa um, izsledke tega poročila. Pripričana sem tudi, da bomo imeli eh, zelo živahno razpravo na to temo po predstavitvi poročila. In kar takoj dajem besedo gospodu Vojhikovskemu. 15 minut imate na voljo. Hvala, gospa predsedujoča. Drage poslanke in poslanci, veliko čast mi je, da vam lahko danes predstavim rezultate pregleda Evropskega računskega sodišča o dobrobiti živali v Evropski uniji. Prvič so se revizorji eh, v celoti posvetili dobrobiti živali. Mahatma Gandhi je nekoč rekel, da se veličina nekega naroda in moralni napredek naroda ocenjuje na način, kako ta narod eh, ravna živalmi. Državljani EU se tega zavedajo in so vedno bolj tudi zaskrbljeni zaradi dobrobiti živali. Torej, koncept dobrobiti živali je eh, zapisan v 13. člen eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Eh, in živali so priznane kot čutiča bitja. Evropska unija ima najstrožje eh, standarde glede dobrobiti živali na svetu. To je že povedala so predsedujoča, to eh, velja za rejo, za prevoz in za zakol živali. Torej, naš pregled se je osredotočil na živali na kmetijah um, ki jih je v Evropski uniji zelo veliko in zakonodaja v EU ureja predvsem to področje. Ogledali smo si živali na kmetijah glede na tveganje, da se slabo ravna z, na, z njimi, kajti dobrobit živali ni vidno um, v skladu z ekonomskimi interesi. Um, Torej, eh, ta naš pregit, pregled eh, pa se je nanašal tudi na prevoz in zakol, ne samo na čas, ko so živali na kmetiji. Eh, torej, pri tem je šlo za dva cilja. Predvsem skladnost z standardni glede dobrobiti živali in šlo je tudi za sinergije skupno kmetijsko politiko. In sicer smo si ogledali dobrobit živali v petih državah članicah, v Nemčiji, Franciji, Italiji, Polski in v Romuniji. Naš pregled je pokazal, da je komisiji in državam članicam uh, uspelo, um, pozitivno rešiti nekatere, nekatera področja dobrobiti živali in sicer v kombinaciji z um, usmirjanjem politike in tudi z um, ukrepi za izvrševanje. In sicer je to uspelo pri skupinski reji svin, pri prepovedi baterijske reje nesnic in tudi na nekaterih drugih področjih. Včasih pa zelo dolgo traja, da se res spoštujejo priporočila, ki jih pripravi Evropska komisija. Um, In treba je upoštevati, da zakonodaja obstaja že skoraj 18 let in povsod, če niso zagotovljeni minimalni standardi. Uh, določene težave ostajajo, predvsem uh, bi tu omenil uh, rutinsko krajšanje repa svin, potem tudi uh, eh, pomankanje skladnosti um, pravil, kar zadeva prevoz na dolge razdalje in um, predvsem tudi prevoz na ustreznih živali in potem tudi še omamljanje pred zakolom. Um, predvsem, ko gre za zakol brez omamljanja, um, um, nekatere države članice eh, preveč um, na veliko uporabljajo možnost um, izjeme. Um, In razen tega tudi nimamo natančnega pregleda nad tem, koliko je tega zakola brez omame. Uh, um, v Nemčiji imajo naprimer poseben postopek, da se preveri utemeljitev takega zakola brez omamljanja, na polskem pa takega postopka naprimer ne poznajo. Tudi najvišji standardi za dobrobit živali ne bodo eh, spremenili situacije, če nadzorni učinkovit. Ugotovili smo dobre prakse, predvsem kar zadeva um, um, um, uradne inšpekcijske preglede ali tudi preprečevanje interesnih konfliktov, po drugi strani pa smo ugotovili tudi pomankljivosti pri sistemu kontrole. Um, naprimer, na področju, predvsem pri prevozu um, živih živali, naprimer, um, polske um, cestne inšpekcije niso imele dostopa do sistema traces. Potem uh, določene kmetije so izuzite iz teh inšpekcijskih pregledov, tudi če so zelo velike in predstavljajo velik delež živinoreje. To smo ugotovili v Italiji in Romuniji. Potem uporaba informacij za pritožbe, tudi za usmirjanje preglede v državah članicah, samo v dveh državah. Uh, ki smo jih obiskali na Polske in v Romuniji, obstajajo takšni postopki eh, in tudi roki za obravnavo pritožb. <clears throat> Nekatere države pa nimajo takih centralnih registrov pritožb, kajti tako bi imeli tudi večji pregled nad tem, kje eh, v prvi vrsti nastajajo težave in kje je treba sprejeti ukrepe. Uh, Eh, strategija za dobrobit živali komisije 2012-2015 opozarja predvsem na potrebo po sinergijah med dobrobitjo živali in orodji skupne kmetijske politike, predvsem na vzkrižno skladnostjo in um, razvojem podeželja. In sicer naj bi um, zagotovili plačila samo, če so um, izpolnjeni minimalni standardi tudi uh, krožne skladosti. skladosti. Glav, eno glavnih sporočil je, da je treba uh, še bolj okrepiti ta plačila tudi splošno politiko na področju kmetijstva. Um, države članice um, um, izvajajo sicer tudi take um, kontrole navzkrižne skladnosti, vendar premalo je uradnih inšpekcij in razen tega smo ugotovili eh, tudi, da kazni, ki jih izrekajo plačilne agencije, niso v skladu z um, obsegom, serioznostjo kršitve. Um, um, ugotavljamo, da imamo dobre ukrepe, ki se izvajo za dobrobit živali, ki tudi presikajo minimum. Naprimer, več um, um, prostora v hlivih, um, poletna paša ali tudi um, nas, slamnati nastilji za um, svinje, vendar se ti uh, ukrepi ne uporabljajo v vseh državah. Uh, e, naprimer, Poljska in Francija ne izvajate teh ukrepov. Um, in to je v Franciji tudi v nasprotju z nacionalno strategijo za dobrobit živali, ki um, pravzaprav govori o tem, da naj bi kmeti dobili več denarja za izboljšanje dobrobiti živali. Zato smo pripravili tudi nekatere preporočila Evropski komisiji in sicer, da se evaluira strategija za dobrobit živali in da se ugotovi, kako um, sklepe prenesti v spremembo ustrezne zakonodaje. Potem treba je razviti tudi strategije izvajanja in sicer, da se bo skrajšal čas za izvajanje priporočil komisije v državah članicah, tako da bo možno odpraviti probleme, ki ostajajo zelo dolgo. Treba izboljšati tudi koordinacijo med eh, uradnimi pregledi, inšpekcijskimi pregledi in navskrižno skladnostjo in treba je eh, tudi zagotoviti boljšo uporabo denarja za razvoj podeželja za izboljšanje na področju dobrobiti živali in eh, za kmete je treba zagotoviti spodbude za izboljšanje dobrobiti živali. Gospe in gospodje, na koncu želim povdariti, da so tri najpomembnejša vprašanja naslednje in sicer so ta vprašanja pomembna za nas. Smo na začetku eh, razprave o prihodni skupni kmetijski politiki. Prvo vprašanje je. 14. Eh, ukrep v um, programu za razvoj podeželja. Po našem mnenju je to zelo uh, konkreten in zanimiv instrument, ki res lahko pomaga izboljšati eh, dobrobit živali v praksi. To so ukrepi kot, naprimer, da se uporabi slama kot nastil za svinja ali večji prostori v hlevih ali tudi poletna paša za govido. To so zelo zanimivi instrumenti, predvsem tudi za majhne in srednje velike kmetije in manj za industrijske kmetije. Ampak ta ukrep, um, ki je um, bil uporabljen samo v obsegu milijarde in pol um, evrov, um, v glavnem je Romunija uporabila 30 odstotkov tega zneska, 18 držav članic je uporabilo ta ukrep, 10 držav ga ne uporablja. To je sicer več kot v prejšnjih finančnih perspektivah 2007 do 2013. Je 15 držav to uporabljalo, sedaj jih je 18, niso pa še vse. To pa so zelo konkretni ukrepi zares boljše počutje živali. Potem drugi problem je sistem kontrole, sistem nadzora, ki ga je treba izboljšati. Predvsem usklajevanje med uradnimi veterinarskimi inšpekcijami in um, navskrižnimi pregledi. In tretji pomemben problem je um, zakol brez omamljanja, brez omame. Torej, um, ko sem bil podpredsednik odbora za kmetijstvo, se spomnim, da eh, smo imeli zelo živahne razprave o tem. In jaz sem bil tudi poročevalec eh, za uredbo o zakolu. 2009 smo razpravljali o tem. In eh, zakol brez omamljanja naj bi bila izjema. Tako smo se takrat odločili in sicer v situ samo situaciji, ko to zahteva virska praksa. Sedaj pa se soočamo s eh, prakso, ki se od tega popolnoma razlikuje. Zelo raz, eh, restriktivna v Nemčiji, v, na Poljskem pa je to popolnoma odprto. V, na Poljskem smo, eh, je sicer dve leti, 2013-2014, bil zakol brez omamljanja popolnoma prepovedan in potem je ustavno sodišče eh, odločilo, da je to protiustavno um, in proti virski svobodi in sedaj je popolna odprtost glede tega. In imamo isto uredbo, vendar zelo različne prakse v državah članicah. In to je po moje treba spremeniti. Hvala, gospa predsedujoča. To je v bistvu vse za začetek, eh, za uvod, smo pa seveda pripravljeni odgovoriti potem v razpravi na vprašanja. Hvala lepa. Sedaj dajemo besedo poročevalcu gospodu Dorfmanu. John Dorfman. Entre que el mim, tenéis el mismo apellido. Gospod Jorn Dorman, se opravičujem za mojo izgovorjavo. Gospod Dorman ima besedo, poročevalec. Hvala. A je to zdaj že predstavitev poročila o prevozu živali ali kako? Ali naj že kar predstavim svoje poročilo ali kako? Se opravičujem vam bomo dali besedo, da spregovorite o poročilu, najprej o poročilu računskega sodišča. Eh, eh, Hvala lepa. Lepo je slišati, da poskušamo skupaj izboljšati dobrobit živali in da se tudi Evropski parlament trudi za to. Se je grozno, da je praksa v posameznih državah različna. V po poročilu, ki ga bomo obravnavali pozneje, bo šlo tudi za spremembo v prihodnosti in zato je bilo lepo slišati to, kar um, želi prispevati računsko stoli, so, sodišče, torej kaj je možno storiti, kako uporabiti denar za izboljšanje dobrobiti živali, dobrobiti živali v prihodnosti. Veselim se zanimive razprave in seveda bo šlo za to, da najdemo konkretne rezultate. Vse je povezano seveda tudi z denarjem za kmetijstvo in za razvoj podeželja. Ampak lepo je, da se je tega lotil tudi lotilo uh, računsko sodišča, tako da bo res prišlo do, izboljš, do boljšega ravnanja z živalmi v prihodnosti. Hvala lepa, gospod Dorman. Sedaj pa dajem besedo gospe Seraje. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Torej, poslušala sem z velikim zanimanjem, prihajam iz nizozemske. Moja država ni bila omenjena, če sem prav slišala in zato moje konkretno vprašanje, ali je situacija na nizozemke tako ružna, da je ni treba omenjati ali pa so razlogi eh, drugačni. Je zelo dobro poznam situacijo na nizozemskem, naprimer, ko gre eh, za kol z uh, eh, omamljanjem, to je pri nas obvezno in to se zgodi avtomatsko. Ko pa gre za pomoč uh, in sredstva za razvoj podeželja, in to je bilo omenjeno, Do 15. ure smo imeli čas, da vložimo predloge sprememb za skupno kmetijsko politiko. In zdi se, da so razlike od države do države zelo velike. Uh, Kaj pa vi menite o tem? Govorili ste o slami kot nastil pri svinjah, vendar, naprimer, lahko se uvede tudi talno ogrivanje in tako naprej. Mnogo uh, je uh, možnosti za izboljšanje reje. Um, bila sem pred enim tednom na uh, Eh, kmetijski univerzi Vaheningo na nizozemskem in rekli so mi, da ni vedno negativno, če naprimer krave, če imaš krave v hljevu, eh, eh, seveda potrebujemo sistem kontrole nadzora v Evropi, strinjam se z vami, In eh, na to je treba gledati tudi z vse evropskega vidika, kajti če si ogledamo stroške, potem vidimo, da so eh, stroški zelo različni. Na vsak način si želimo večjo enotnost. Hvala lepa. Malce bomo omejili čas, ker nam ga bo sicer zmanjkalo. Dve minuti. Gospod Hosling. Hvala, gospod Vojčekovski, za to poročilo. Mm, v bistvu se zelo previdno formulirali prvo vprašanje, različni standardi v Evropi. Mnoge države članice se poslužujejo možnosti izjem, naprimer Nemčija pri krajšanju um, repov, pa tudi za kastracijo eh, prašičev brez omamljanja. Tuge, druge države članice tega ne delajo, ampak tudi pri kastraciji. Eh, rašičev, pujskov so standardi v Evropi različni. Ali uh, je sploh možno zagotoviti enako konkurenčnost, če so tako različna pravila med državami članicami? Ali je to možno res eh, tolerirati? Nekatere države članice ne izkoriščajo možnosti, da bi financirale uh, um, živinorejo, ki je bolj primirna posamezni živalski vrsti. Um, standardi na nekaterih področjih um, eh, so taki, da jih je možno izboljšati. Um, in Mm, svobodne ponudbe za izboljšanje živino reje eh, tega področja ne bodo spremenile. Potem mm, kontrole. Govorili ste o različnih standardih v Evropi glede kontrole. Ali ne bi bilo eh, potrebno to poenotiti, naprimer v zvezdni, v svobodni državi na Bavarskem, um, tako pregled eh, se izvede vsakih 20 let, to zadostuje. In potem govorili ste tudi o zakolu. Um, govorili ste samo o zakolu iz virskih razlogov, ampak v Nemčiji so zaprli tri klavnice v zadnjem času in sicer ne samo začasno, zato ker je pri. Um, ker v normalnem postopku zakola um, jih niso pravilno omamili. Torej, kako uh, zgleda pravzaprav v tem um, normalnem um, obratovanju klavnic, eh, ne samo, ko gre za zakol po verskih obredih. Um, kako to želite izboljšati? Hvala lepa. Prosim, da se držite omejenega časa. Dve minuti, gospod Nojček. Ne, jaz bi rada eh, povedala nekaj o naslednjem poročilu, prezgodaj sem se prijavila. Eh. Ja, Hvala računskemu sodišču za to poročilo. Vzpostavili ste povezavo med eh, kmetijsko politiko, neposrednimi plačili in dobrim počutjem živali. Eh, izpostavili ste tri glavne teme in sicer probleme v zvezi z dobrobitjo živali na kmetijah. Ali menite, da so sistemi usposabljanja v Evropi, da jih je treba izboljšati za kmete? Če si ogledam številke, potem vidim, da vodijo kmetije osebe, ki sploh nimajo izobrazbe za to, potem pri prevozu živali, ali bi morali več uh, odgovornosti tirjati od uh, prevoznih podjetij, kajti moramo se držati predpisov in zato je potreben stroži nadzor. Sami ste omenili, da je premalo tega nadzora in pri zakolu je vedno odvisno tudi od tega, okoli kakšni so pogoji za dobro omamljanje in ustrezen zakol živali. Um, tu so pozvane vse države članice in kar zadeva vaš eh, sklep, vi ste jasno povedali, da so med državami članicami prevelike razlike. Um, kakšna pa so vaša, kako pa se glasijo priporočila, da bi prišli do enotnih standardov in da ne bo še naprej izkrivljanja konkurence med državami članicami, če glede na izpolnjevanje standardov za dobrobit živali. Ja, Hvala. Eh, želim eh, izraziti zahvalo računskemu sodišču in gospodu Vojčekovskemu. To je prvič v zgodovini, da je računsko sodišče izvedlo tako eh, pregled v zvezi z dobrobitjo živali in zato je to poročilo tem bolj pomembno. Pravil imamo obil, obilno, vendar poročilo kaže, da um, so pa manjkljivosti pri spoštovanju in nadzoru. In žalostno je, da nekatere države nimajo tako strogih pravil, in nadzorov, ko gre za dobro počutje živali. V poročilu sicer piše, da so evropski predpisi med najstrožjimi in tu se ominjajo tudi pozitivni primiri tega, naprimer, ko gre za izboljšanje um, baterijske uh, reje nisnic ampak to so odločitve, ki so bile sprejete že pred dalj časom in sicer naprimer velikost hlivov za um, gobido in tudi kar zadeva klitke za nisnice. Komisija pa ne želi um, predložiti novih uh, standardov, zato vam postavljam naslednje vprašanje. Ali bo Evropa v prihodnosti sploh še odigrala pionirsko vlogo, kajti vidimo, da tudi države kot je Kitajska uvajajo pravila glede dobrobiti živali, mogoče bodo te države potem pionir, kaj mi pa bomo zaostajali. Rekli ste, da eh, je treba oceniti strategijo eh, Evropske unije za dobrobit živali. Ali ste mnenja, da bi bilo dobro oceniti staro strategijo, če ni načrtov za neko novo strategijo? In mislim, da moramo um, zapolniti vrzel med ambiciozno zakonodajo in med prakso. Um, obenem pa um, je treba zagotoviti predvsem tudi sankcije, če se ne spoštujo pravila. Um, komisija je sicer rekla, da tu ne bo storila nič in to je pravzaprav sramota.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 članicami? Ali je razlika med starimi in novimi članicami glede na kmetijsko politiko? Torej, stare države imajo že mm, dal dolgoletne izkušnje, kako pa se to odraža na področju dobrobiti živali. Imamo torej dve novi državi in tri stare. In kje je situacija boljša ali je sploh možno uh, povziti tak sklep iz tega in potem instrumenti, ki se uporabljajo v državah članicah. Vi ste omenili um, uporabo sredstev iz drugega stebra. Pravzaprav je tam na voljo veliko denarja, pa očitno premalo zanimanja strani držav članic, da bi uporabili denar za ustrezne programe. In da bi prevzile ta program v svojo nacionalno, denar v nacionalno politiko in kako komisija nadzira ali, ali se izvajajo takšni projekti ali ne. Hvala lepa. Se želi še kdo oglasiti strani komisije? Dobro, v tem primeru pa dajem besedo gospodu Vojčikovskemu, da odgovori na vprašanja in potem bomo sklenili to razpravo. E... Najlepša hvala. Odgovoril bom najprej v polščini, potem pa bodo sledili še drugi odgovori. Gospa Šrajer, omenili ste nizozemsko. Izbrali smo pet držav, Nemčijo, Francijo, Italijo, Romunijo in Polsko. To so države, ki redijo največje število živali v Evropski uniji. Zato smo jih izbrali. Nizozemska ni bila neposredno pregledana oziroma revizija ni potekala tam. Vsekakor pa smo pregledali, komisija je pregledala tudi druge države članice ne govorimo o obrednih zakoljih, govorimo o zakoljih brez omamljanja. In vsi vemo, o čem govorimo. To je težava zaradi tega, ker se prakse med seboj zelo razlikujejo. In nimamo neke opredelitve. To je ena izmed naših zahtev, morda ni izrecna, ampak to je ena izmed pomembnih stvari, ki smo jih državam članicam naložili, da razmišljajo, da razmislijo o tem. Ni jasno, kakšni so eh, ti virska, virska merila, kakšna so virska merila. ali so to verska merila veljajo samo za neko lokalno skupnost, kaj pa potem za izvoz ali te vrsta zakola, zakola velja tudi za širše skupnosti in potem kaj se zgodi, če niso uh, zadovoljeni vsi kriteriji. To je treba razčistiti, kajti kot sem povedal, obstajajo različne prakse v različnih krajih. Poleg dobrobiti živali, to tudi ni v skladu z pošteno konkurenco, to, da imamo različne vrste zakolov. In to je nekaj, s čimer se moramo ukvarjati, razpravljati in morda vključiti tudi v evropsko zakonodajo. Gospod Hojzling je povedal, je zastavil skoraj da isto vprašanje, mislim, da sem torej na nje že odgovoril. To je nekaj, kar zahteva resno razpravo. Do kakšne mire naj Evropa dovoli take vrste zakol? V Nemčiji smo bili na severnem porenju Vestfaliji in seveda smo si ogledali tudi zakonodajo v ostalem delu Nemčine in zakonodaja je zelo stroga, zelo malo je zakolov brez uh, omame. Uh, V, na polskem pa nimamo teh, uh, nimamo teh podatkov, zaradi tega, ker vlada ne ve, koliko klavnic izvaja take vrste zakole. Ne vedo, koliko živali se ubije na tak način in ni nobenih dokazov in podatkov, uh, ali gre to samo za neke lokalne skupnosti ali gre to meso tudi v izvoz za neke širše skupnosti. Kot sem rekel, znotraj Evropske unije imamo zelo različne prakse v različnih državah članicah in to je treba podrobno proučiti. Lahko pa poudarimo, to, da zakonodajec, mo, zakonodajalec mora vnesti spremembe. Gospa Hazelkamp, mm, hvala za njene komentarje in njeno pozitivni odziv in zato se zahvaljujem tudi drugim članom tega odbora. Gospa Hazelkamp ima prav, gre tukaj za problem izvajanja. Uh, Eh, v dobrobit živali. In prizadevanje bi se morala osredotočiti ne na novo zakonodajo, ampak na to, da bi inšpekcije morali biti bolj učinkovite. Visoki standardi, ki že obstajajo, bi se morali izvajati v praksi. Ali je Evropa še vedno v prvi vrsti v boju za eh, dobrobit živali. Mislim, da ja, druge države nas sicer dohajajo, ampak to je dobro. Mislim, da je dobro, če eh, tudi druge države v svetu so opazile, da se je treba boriti za dobrobit živali. Najboljši standardi na svetu niso vredni niti papirja, na katerem so napisani, če se jih ne izvaja. Gospod Kuzmir, ki je spraševal o razliki med starimi in novimi državami članicami. Mi smo pregledali pet držav in na podlagi tega ne moremo vzpostaviti neke lestvice. Našli smo dobre in slabe stvari v vseh državah članicah in mislim, da ne moremo sedaj govoriti o razlikah med starimi in novimi državami članicami. Veliko dobrih praks je bilo recimo v Italiji, to vam lahko povem. Eh, pregledali smo Sardinijo, reklavnice torej v Sardiniji, na Sardiniji in tam so dobro izvajali ukrep 14. Eh, potem smo pregledali tudi konflikt interesov. Veterinarske inšpekcije mm, naj ne bi bile neodvisne od proizvodnje, ampak vedeli smo, da pravzaprav ni bilo nobenega na vzkrižja interesov. V Italiji obstaja težava pri izvajanju direktive EU, ki prepoveduje Um, ki prepoveduje neko početje z nesnicami, ampak. Um, Torej, 13 let je trajalo, da so to začeli izvajati. Torej, najrazličnejše težave v različnih državah članicah. Torej, nismo pripravili neke lestvice in mislim, da taka vrsta revizije niti ni temu namenjena. Imamo dobre in slabe prakse v različnih državah članicah. In na koncu ukrep 14, o katerem ste spraševali. To je resnično odločitev države članice. Oni se odločajo, ali bodo to uporabili ali ne. Tisti, ki so se odločili, da bodo ta ukrep izvajali, smo našli nekaj težav, recimo tveganje dvojnega financiranja. Ukrep 14 financira dejavnosti, za katere um, kmetje že dobivajo sredstva iz nekega drugega vira. In Mislimo pa, da je to najboljši način za izboljšavo dobrobiti živali, torej da se nudijo spodbude, ne pa sankcije. Seveda je treba kaznovati tiste, ki ne zadovoljujejo, ne dosegajo standardov, ampak spodbujanje um, dosega, spodbujanje dosegamo boljše rezultate. Tukaj gre za vprašanje poročanja Eh, torej odnosa med dobrobitom, dobrobitjo živali in dobrobitjo kmetovalcev. Vsi morajo imeti korist od tega živali in kmetovalci. Nismo videli, da bi, nismo opazili, da bi bili polski kmetovalci manj konkurenčni zaradi tega. Eh, ne, zaradi tega se je celo izboljšala njihova konkurenčnost. Morda bi komisija morala zahtevati od držav članic, da bi uporabile ta instrument bolj pogosto. Seveda, zaenkrat je to odvisno od držav članic, ki se odločijo, če ga bodo uporabile ali ne. A jeśli chodzi, tak, bardzo ciekawe pytanie. E, pani... Potem jeszcze zanimiwo upraszanie o prevozu živali in ali bi tam morali izvajati strožje standarde pri prevoznikih. Uredba o prevozu živali določa pogoje eh, za prevoz. Ampak mislim, da je tukaj obstaja nek druga težava pri prevozu živali in sicer zakaj imamo toliko prevoza na zelo dolge proge, prevoza živali. In če pogledamo poročilo gospoda Dormansa in pogledamo 15. točka, 15. točko vidimo, da se tudi ta ukvarja s to težavo. Torej, proučiti moramo, zakaj sploh imamo tako dolge prevoze in kdo jih plačuje. Ehm, prevoz živali na take dolge razdalje sam sem bil prisoten na predstavitvi gospoda Dormana, ki je organiziral tak hearing in videli smo nekaj dramatičnih eh, zaključkov pri prevozu um, živali iz Irske na Bližnji vzhod. Kako je to lahko ekonomsko vzdržno? Kdo plačuje to? toliko, tako se onesnažuje zrak in prevoz je, transport je eno izmed glavnih onesnaževalcev in morda bi morali o tem razmisliti, o rešitvah za to, da ne bi prihajalo do takega dolgega prevoza, dolgega transporta živali. Finančne rešitve, zaradi katerih bi bil tak dolg prevoz neprivlačen. Težko je zagotavljati standarde tem živalem po celi poti na tisoče kilometrov, kjer potujejo. In zato mislim, da bi morali tukaj upraviti ekonomske instrumente in pogledati, kako bi lahko zmanjšali take dolge prevoze. Hvala, gospa predsedujoča. Um, hvala. hvala. Hvala za priložnost, da sem lahko to poročilo predstavil v tem odboru. Hvala lepa, zahvaljujem se vam v imenu vseh poslancev za predstavitev tega zelo zanimivega poročila. Kot rečeno, imamo tri točke, ki so povezane z dobrobitjo živali. Predstavili smo poročilo računskega sodišča o dobrobiti živali. Sedaj bomo imeli predstavitev študije službe Evropskega parlamenta za raziskave o uredbi številka 1 skozi 2005 o zaščiti živali med prevozom in postopki povezanimi z njim. To je točka 7 in točka 8 poročila o izvajanju uredbe ena skozi 2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU. Sedaj bomo nadaljevali s sedmo točko predstavitvijo študije. Zahvaljujem se članu računskega sodišča, da se nam je pridružil. Pozdravljeni. Sedma točka torej. vemo, da je bila organizirana konferenca predsednikov eh, in da smo se strinjali, da bo eh, pripravljena študija eh, v zvezi z uredbo 1.2005 o zaščiti živali med prevozom in postopki povezanimi z njim. Danes bomo prisluhnili predstavitvi študije ki govori o implementaciji te zelo pomembne uredbe. Tu bi rada izpostavila še to, da je ta predstavitev povezana, kot rečeno, tudi z poročilom gospoda Dormana. In gospod Dorman nam bo to poročilo predstavil pri točki 8. Tako študija službe Evropskega parlamenta kot poročilo obravnavata vprašanje izvajanja uredbe 1 skozi 2005. In sicer se študija službe Evropskega parlamenta um, ukvarja z obdobjem 2009 do 2015 in uh, pripravljalca te študije sta gospod Baltusen in gospod uh, van Wangenberg. Ta, ta študija vključuje tudi tehnične uh, standarde, ki jih najdemo v prilogu, prilogi ena. Um, uredbe številka 1 skozi 2005 o zaščiti živali med prevozom. imamo še dva avtorja in sicer Hans Polder in pa gospod Outvec. Iz nizozemske. Zelo me veseli, da lahko pozdravim gospoda Baltusena, ki je eden od eh, pripravljalcev te prve študije, ki nam bo predstavil obe študiji. in sicer gospod Balčosen imate 15 minut. Na to bomo imeli tudi čas za vprašanje in odgovore, kot ponavadi, ampak najprej bi dala besedo gospe Alini Dinu iz službe Evropskega parlamenta za raziskave, ki bo povedala nekaj besed v zvezi s pripravo te študije. Izvolite, gospa Dinu. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Veseli smo, da vam lahko danes predstavimo našo oceno o izvajanju, ki smo jo pripravili v službi Evropskega parlamenta za raziskave. In izkoristila bom to priložnost, zato da vam povem, da moja, moj oddelek je pripravil 61 ocen ex post, ampak to je prva za odbor Agri. Seveda upamo, da je to začetek lepega in dolgega prijateljstva. Želela bi poudariti nekaj točk. Najprej, naša ocena izvajanja ni mogla oceniti, popolnoma oceniti uredbe zaradi razlogov, ki smo jih razložili v uvodu. Vsekakor pa na podlagi elementov in vidikov, ki smo jih proučili, smo eh, prišli do neke mešane slike izvajanja. Na eni strani imamo napredek, na drugi strani pa problematične zadeve in tudi resnična zaskrbljenost, ki zadeva vse deležnike pri izvajanju. In moja zadnja pripomba je, da je naša ocena temelji na raziskavah um, iz, iz pisarna, torej nismo zbrali nobenih novih podatkov. Kot je predsedujoča že povedala, gospod Baltusen iz uh, Vegnugenga, vam bo predstavil bolj podrobno obe študiji. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Dinu, za vaša pojasnila in kar takoj dajem besedo gospodu Baltusenu. Imate 15 minut na voljo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, za besedo. Zagot... Poskušal bom končati v 15 minutih. Vsako leto milijone živali potuje po Evropski uniji in na dolge razdalje. In vsak prevoz je stresen za živali in zato je bila pripravljena ta uredba, uredba 1 skozi 2005. In kot smo povedali, to ne gre za popolno oceno. Osredotočili smo se na štiri vidike, ki vam jih bom pojasnil kasneje. In omenil sem že, da naša raziskava temelji na znanstveni literaturi, na podatke, ki so, smo jih imeli na voljo, podatkih držav članic in dostopnih, drugih dostopnih podatkih sam sem se pogovarjal tudi z um, določenimi deležniki. Osredotočil sem se na obdobje 2009-2015. Kaj ti prejšnja ocena, ki sem jo opravil, je zadevala prvi dve leti izvajanja in ni bilo na voljo uh, veliko podatkov. Tudi področje uporabe je bilo omejeno. Raziskali smo samo rejene živali na kmetijah, ne pa domačih živali in rib. Sosredotočili smo se na štiri vidike, splošno izvajanje uredbe v državah članicah, in uh, odnos uh, prevoznikov do držav članic in skladnost uh, pri primernosti za prevoz. Če pogledate splošno izvajanje imamo pet standardnih meril. Prva je pomembnost, ali je ta eh, uredba še vedno relevantna. Ja, mislim, da ja. Eh, mednarodni promet se namreč eh, povečuje in zato je to še vedno pomembno. Kaj pa učinkovitost? Težko jo je mm, proučiti, ker nimamo zanesljivih eh, kazalnikov glede dobrobiti živali. Lahko povemo nekaj o pogojih, ne pa toliko o tem, o, o tem kakšno je sam dobro, sama dobrobiti živali. In eh, nismo pa imeli nobene druge alternative, s katero bi, eh, oziroma uredbe, s katero bi lahko uh, Eh, primerjali. Če gledamo koherenco, eh, smo tam videli kar nekaj gonil. Sedaj imamo sodišče, sodbo sodišče, ki pravi, da bi vozniki morali počivati, ko potrebujejo počitek, če tudi to pomeni daljšo, daljši čas potovanja za živali. Dodana vrednost EU, mislim, da je to nekaj, kar poznamo. Če pogledamo drugo, drugo temo eh, in sicer primerjavo um, prevoznikov in in njihov odnos do oblasti, mislim, da se je ta odnos izboljšal, ampak obstaja velike razlike med državami članicami in to piše tudi v našem poročili. In uh, uh razlike so med tem, koliko uh, dnevnikov vožnje se pregleda, ka, koliko, kakšne so neskladnosti in kakšne so kazni. Uh, to so tri vprašanja, ki se razlikujejo uh, med državami članicami. Če pogledamo izvajanje uredbe 1 skozi 2005, um, smo črpali iz poročil eh, FVO in poročil držav članic in opazili smo tudi tam razlike med državami članicami, ampak prihaja do o harmonizacije izvajanja med državami in članicami. Eh, velike razlike so pri kaznih v primeru, v primeru neskladnosti in, pri, in izboljšale so se tudi izmenjava podatkov in dobrih praks med odgovornimi organi. Pogledali smo tudi literaturo in videli, eh, kakšni so priporočila EFSE in nisem prepričan, če, če se te če bi se te priporočile izvajale, kako bi se eh, izboljšala dobrobit živali. Eh, zaradi tega, ker ne moramo miriti dobrobiti živali, ker nimamo pravih kazalnikov. Če pogledamo četrto točko, kjer gre za primernost za transport, tudi tukaj piše, da je prevoz stresen za živali in zaradi tega morajo živali biti zdrave in fizično sposobne v trenutku, ko se jih naloži na Mm, na tovornjak za to, da vzdržijo prevoz. Eden izmed sklepov je, da je treba vse živali pregledati, preden se jih naloži in določiti, če so primirne za prevoz. In to lahko naredijo različni akteri, ki so odgovorni za prevoz živali. Nekoliko prehitro grem. Pregledali smo tudi poročila o neskladnosti strani držav članic v letih 2014 in 2015. To so bila prva leta, ko smo imeli harmonizirano registracijo neskladnosti. In na tej, tej tabeli vidite, da je glavni problem uh, primernost živali za transport. Leta 2014 je bilo to 28 odstotkov in 2015 je bilo 43 odstotkov neustreznosti. Druga področja, kjer je prišlo do um, neskladnosti, so bile um, prevozne prakse, potem prostor, uh, dokumentacija tudi. In tukaj znova bom ponovil, tudi tukaj je prišlo do velikih razlik med državami članicami in zlasti je to povezano za številom inšpekcij, ki jih je lahko od nič do na milijone letno. Nekatere države ne poročajo vsako leto. in vsako leto poročajo o nič uh, inšpekcijah. In, in torej ničesar niso pregledali oziroma niso poročali o ničemer. In če pogledamo o, o pogostnosti kršitev, imamo od nič do sedem odstotkov. uh, Irska pa je imela leta 2015 uh, 16,6 odstotkov. Eh, katere vrste živali smo pregledali v teh letih in neskladje je bilo ugotovljeno zlasti v klavnicah. Opazili smo tudi, da se inšpekcijske strategije razlikujejo med državami članicami, nekatere bolj temeljijo na tveganjih kot druge. Pri istem številu inšpekcij imamo različne odstotke neskladnosti. In to tukaj prihaja do razlik od inšpekcij nič do šest ali sedem odstotkov. Od, od nič do pet tisoč pregledov letno. Če pogledamo glavne ugotovitve pregleda komisije, vidimo, da Številne neskladje prišlo zaradi tega, ker se ni bil pregled na primernost živali za transport, potem težave eh, uh, o tem, z ugotovitvijo, če so živali breje, kaj ti imamo in koliko so breje, kaj ti imamo pravilo, da naj jih ne bi prevažali v poznem obdobju brejosti. Potem imamo razlike o tem, ka, kakšna je definicija primirnosti. Uh, kako resna mora biti mm, poškodba, da je žival neprimerna za mm, prevoz. Potem praktične in ekonomska razmišljanja eh, seveda vplivajo na to, da so živali um, označena kot primerne za prevoz, tudi če niso. In ključno vprašanje je, kaj storiti z živalmi, ki niso primerne za prevoz. Tukaj imamo vrsto priporočil. Države članice bi morale vnašati harmonizirane podatke o, o inšpekcijah in eh, kršitvah. več prizadevanj bi morali narediti za to, da bi zmanjšali raven neskladnosti, ehm, bolj bi morali previ, previrjati eh, ustrezno za prevoz, ehm, ravno tako bi morali mm, beležiti ehm, recimo kdaj so se te živali rodile ali če so mm, breje. Eh, in ravno tako bi morali izvajati več izobraževanja, zato da bi znali oceniti, katere živali niso primerne za prevoz. Pri vseh to bi morali organizirati za vse odgovorne za eh, živalsko dobrobit. Ravno tako bi morali vsake države članici pregledati, kakšne možnosti so, da bi eh, potekal zakol na sami kmetiji in Eh, za tiste živali, ki niso primerne za mm, prevoz. In zmanjšati gospodarske spodbude za transport živali, eh, za transport zelo mladih živali. Videli smo, da bi morali imeti neke vrste gentleman's um, dogovor da bi izboljšali eh, dobrobit živali med transportom in s tem bi lahko izreč, izrečno izboljšali dobrobit živali. Moralo bi prihajati do izmenjave informacij in znanja. Um, ravno tako, s tem bi tudi izboljšali dobrobit živali, zato da bi izvajali dobre prakse, recimo eh, nek vodnik za transport, uh, ki je bil pripravljen v sodelovanju med nevladnimi organizacijami in prevozniki. In tudi nevladne organizacije bi, si, bi morale pomagati pri tem. In ravno tako bi moralo prihajati do, izva, do izmenjave informacij med državami članicami in ustreznimi organi. In s tem bom zaključil in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa. Spoštovani kolega, gospod Baltusen. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu gospodu Dormanu. Tak, tak, eh, fordi, eh, tak for... Hvala lepa hvala za vašo predstavitev situacije. Zahvaljujem se vam za to, kar ste povedali o težavah in tudi o napredku. To pomeni, da imamo kar nekaj izzivov, obstajajo precejšnje razlike med državami in članicami in razmišljamo o naslednjem. Kakšne možnosti imamo za določeno raven harmonizacije glede našega odnosa do živali, zato da ne bo prišlo do situacije, kakršna je sedanja situacija, kjer imamo posebne spodbude za tako imenovane uh, slabe države na področju prevoza živali. In na to, če prevažate države izven Evropske unije, te eh, eh, živali izven Evropske unije, te eh, živali na to preživijo predvsej časa v tako imenovanem no man's landu in potem tudi ti podatki, ki jih pridobite, niso nujno povsem natančni napredek se mi ne zdi še dovolj uh, velik in uh, sprašujem se, koliko časa bomo še čakali na ustrezen prevoz živali. Hvala lepa. Hvala. Želim povedati nekaj v zvezi s tem, kar ste rekli vi, potem pa dodati še nekaj svojega. Govorili ste o kontrolah in podatkih in ste uporabili že znane podatke. Uh, ali je res, da smo te podatke zbrali v Evropi, kajti EU se umika nadzoru zunaj. Torej, po zakonu smo pristojni za prevoz živali do eh, končnega cilja tega prevoza. In če je ta končni cilj v Rusiji ali v Iraku, smo mi pristojni, odgovorni za to, da so izpolnjeni standardi za prevoz živali do destinacije? Ali se to nanaša samo na evropska tla, kar ste rekli, ali pa imate številke tudi o tretjih državah? Potem govorili ste o tem, da. 28 odstotkov pomankljivosti je v tem, da živali niso primirne za prevoz. Um, Velik del, naprimer, se nanaša na višino v vozilu, ki ni zadostna. Torej, na eni strani imamo individualne napačne odločitve, da se vzamejo na prevoz živali, ki niso primirne, to se zgodobi, zgodi pri natovarjanju, so pa tudi strukturne napačne odločitve. Kaj ti kako se lahko tovornjak odpelje na kmetijo in potem je ta, to vozilo premajhno za te živali, pa se voznik mora videti, ali gre po ovce ali po um, bike, po govido. Um, treba je izbrati pač pravi avtomobil oziroma pravo vozilo. Uh, tu, to je strukturni problem. Potem še nekaj v zvezi s tem, kar ste na koncu povedali. In sicer, da so um, nevladne organizacije prispevale k izboljšanju. In to je res e, pravzaprav sramota za EU, da je možno doseči izboljšave samo s pomočjo nevladnih organizacij. Torej, da čakamo enostavno na to, da poskrbijo za izboljšave nevladne organizacije. Mi moramo pripraviti ustrezno zakonodajo. Nevladne organizacije nam lahko pri tem pomagajo. Ne smemo ne moremo pa se zanesti na nje. In še nekaj osebnega, in to je bilo omenjeno tudi že prej, vedno se govori o krepitvi podeželja. Zakaj ne koljemo na podeželju, zakaj ne koljemo v številnih majhnih klavnicah, tako kot je bilo prej? Zato kaj koncentriramo za kol in zakaj s tem praznimo podeželje, pra, eh, zgubljamo delovna mesta in tudi vezavo ljudi na življenje. Ljudje sploh ne vedo več, kako poteka za kol, kako to zgleda, zakaj se EU tako dosledno zauzema za koncentracijo, namesto da bi delovali bolj na lokalni ravni, se pravi maksimalno štiri ure vožnje ali maksimalno 8 ur vožnje do klavnice. In če bi imeli tako pravilo, bi takoj nastale klavnice na podeželju in denar bi ostal na podeželju. Zato to vprašanje za vas, ali ne bi bilo treba eh, postaviti to veliko vprašanje, velike vprašanje, ali sploh smiselno, kar delamo. Hvala lepa. Dve minuti imate in lepo prosim, da se držite te omejitve. Sicer bo zelo težko, eh, zelo težko končati pravočasno. Gospa Schreier. Hvala, gospa predsedujoča. Imam samo eno kratko vprašanje, ampak je vprašanje zelo pomembno. Hvala lepa za to, kar ste povedali, spoštovani kolega problem je resnično eh, izvajanje, izvajanje zakonodaje v Evropi. To moramo res rešiti. Če imamo ustrezno zakonodajo, potem moramo zagotoviti tudi, da bo ta uh, zakonodaja ustrezno izvajanje. Zato potrebujemo ustrezne uh, sankcije. Uh, lahko o tem kaj več poveste. Uh, Včasih uh, imamo naprimer deseturni prevoz v dobrem vozilu, uh, včasih pa boste imeli pol ure v neustreznem vozilu in bo to nemogoče. In zato ne razumem, zakaj ne eh, razmišljamo tudi o tem. Na no, to me zanima tudi, zakaj ne financiramo uh, zakolov na kmetijskih obratih. kajti živali, ki so zaklane na kmetiji, te, eh, te živali, teh živali ni treba prevažati. Ja, ik vind het jammer dat jullie... Eh, pa Hazekamp. Ja, eh, škoda je, da, imate tako, da ste imeli tako malo časa za pripravo te študije radi bi se vam zahvalili za to odlično opravljeno delo, kljub eh, omejenemu času in sredstvom. Popravite me, če se motim, ampak osredotočili ste se zlasti na dve točke. Govorili ste o pripravljenosti živali eh, na prevoz in govorili ste o zakolu. Glede prvega imam eno vprašanje. Rekli ste, da bi morali imeti boljši nadzor eh, pri končni destinaciji. Nekaj časa sem preživela v vzhodni Evropi in ukvarjala sem se z izvažanjem eh, živali izven EU in države, oziroma z uvažanjem v Evropsko unijo in eh, živali so bile izmučene, so bile. Eh, eh, so potovali v groznih razmerah več dni, in tudi če je žival zdrava, po nekaj dneh neustreznega prevoza, bo žival popolnoma izmučena in izgledala precej drugače kot na začetku poti več eh, nevladnih organizacij se je ukvarjalo s tem vprašanjem in eh, te organizacije so pri svojih študijah izpostavile to, da nimamo nobenega sistema sankcij, da nimamo ustreznega nadzora, da nimamo veterinarjev, ki bi bili prisotni. V glavnem ne naredimo nič, če pride do kršitev. Zanima me, če se to odraža tudi v vašem poročilu. In sploh niste omenili korupcije, naprimer, in te je kar precej v Evropi. In to tudi vidimo včasih na terenu. Gospod Hausling. Ja, <clears throat> vielen Dank für den Bericht. Ähm, Hvala lepa za to poročilo. Treba se je vprašati, zakaj se sploh prevaža toliko živali po Evropi. Deloma se prevažajo k klavnicam samo zato, ker so stroški za nekaj evrov nižji kot v drugi klavnici in to je stanje, ki ga lahko odpravimo, če bi imeli enake pogoje, tudi socialne pogoje v klavnicah, se pravi, da um, ne bi prevažali živali samo zaradi zmišljanja stroškov za zakol. Um, treba se vprašati, zakaj toliko prebuza. In potem drugo vprašanje če države članice kontrolirajo same ali sploh ne kontrolirajo, kako pa je to sploh primerljivo. Torej, če nekdo ne nadzira, tudi ne odkrije nobene napake, ampak ali ni nekih standardov, ki bi jih morali predpisati v Evropi, vsebina, poročilo o kontroli, ali ni nobenega nadzora komisije nad tem in sicer, da bi zahtevali od držav članic. Eh, določene standarde v teh nadzorih, kajti države članice ne bodo prostovoljno o sebi pisali slabih poročil. Potrebujemo torej inštitucijo v Evropski komisiji, ki e, centralno izvaja ta nadzor, te kontrole. Govorili ste o tem, da je premalo možnosti za zakol um, na kraju samem. To sicer reži, eh, drži, ampak organi, naprimer, eh, delajo velike težave, ko gre za zakol na paši, kar je pravzaprav najbolj primirna oblika zakola za živali. In mnoge organi predvidevajo zelo stroge predpise. Ki potem za prevoz ne veljajo več. Mogoče bi bilo treba olajšati zakol na kraju samem in se tega lotiti na ta način. E, strinjam se z gospino Ihl, če uveljavijo nevladne organizacije izboljšanje standardov, to ni dober znak za Evropsko unijo. Um, oziroma, če poročila v medijih um, povzročijo neko razpravo o tem. Poslanci moramo izvajati ta pritisk, ne pa da čakamo na delovanje nevladnih organizacij. Kakšne možnosti imamo, da povečamo ta politični pritisk? Hvala lepa, gospod Ruda. Predsednica, srčiska pri nas forte multe e-mailuri, legate da časta pro. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prejemam eh, veliko elektronske pošte na temo eh, prevoza živali in eh, javnost to zelo skrbi, pogoji prevoza živali. Moramo govoriti o dveh vprašanjih. Po eni strani imamo živali, ki jih prevažamo zato, da so na to uvožene in to zlasti za reprodukcijo. Na to pa imamo živali, ki se jih prevaža eh, zaradi zakola. Moramo urediti to vprašanje živali, ki se jih prevaža žive, v okviru reprodukcijskih programov. Če kupim živali iz katerekoli države, naprimer iz Zahodne Evrope, in če to žival na to uvozim v Romunijo, želim uh, zagotoviti, da bo ta uh, žival v dobrem stanju. Če jo želim uporabiti v reprodukcijske namene. Če pa je žival namenjena za kolu, potem pa to pomeni, da potrebujemo več klavnic bližje živalim. Kolegi so že povedali, da je to dobro za regijo, denar ostane v regiji, to ustvarja delovna mesta in tako dalje. živali morajo biti v dobrem stanju, ko se jih zakolje. In mislim, da komisija lahko podpiše eh, pogodbe z eh, določenimi državami. Eh, in če gre za obredne zakole, potem uh, lahko privedete nekega duhovnika ali rabina ali karkoli že, eh, da bo nadzoroval zakol eh, na mestu, da ne bo treba živali pre, prevažati na drug konec Evrope samo za to. Vse to je zelo pomembno. Gospa Ribeiro ima besedo. Agora, agora creio que sim. Uh, eu vou abster-me de comentários. Hvala lepa za besedo. Glede splošnega vprašanja prevoza živali, mislim, da smo uh, slišali že uh, precej komentarjev poročevalcev, pa tudi uh, poslancev. Zanima me nekaj bolj specifičnega. Ali ločujete v poročilu uh, med eh, odgovornostjo kmetov in odgovornostjo prevoznikov. Mislim, da je koristno ločevati med tema dvema strankama, ki imata različne interese. Kmet eh, želi, da bo njegova žival eh, prišla do končne destinacije v dobrem stanju. Kmetje so navezani na svoje živali. Po drugi strani pa imamo eh, zelo hladnakrvno analizo. Eh, želite, da bo proizvod prišel v dobrem stanju do končne destinacije. Ampak, kar pa se tiče prevoznikov, pa imajo oni predvsej drugačen interes. Za njih pomeni to samo, da pre, prevažajo proizvod oziroma tovor iz A do B. Tu ni nobene navezanosti. Gospa McGinnis ima besedo. Chair, thank... Hvala lepa in hvala lepa za predstavitev. Glede vprašanja um, živali, ki so ranjene, naprimer na uh, kmetijah, uh, si zlomijo nogo, naprimer. To je v moji regiji zelo pomembno vprašanje. Takšna izguba je lahko zelo pomembna, če uh, se uh, živali ne da prevažati zaradi takšne um, poškodbe. Na kmetiji pa ni uh, možnosti za zakol. In če taka žival vseeno pride do končne destinacije, uh, bo pogosto zavržena, čeprav je njeno meso dobro. In to je, to je težava. Omenili ste uh, Irsko, 16 odstotkov, mislim, da nobene druge države članice niste izpostavili. In seveda sem Irka in vem, da izvajamo zelo veliko število inšpekcijskih pregledov in uh, ti uh, inšpekcijski pregledi so zelo strogi. In zanima me, ali primerjamo tu, uh, kar je primerljivo. Uh, glede na to, da nekatere države tu predstavljajo nič odstotkov, nekatere 16, zanima me, kaj se tu primerja. Vedno sem trdila, da je izvajanje problem v državah članicah. V nekaterih državah se to izvajanje eh, izvaja na bolj ali manj ustrezen način. Na to, glede velikih klavnic, to je sedaj standard in uh, kolegi uh, si prizadevajo za to, da bi imeli majhne, manjše eh, klavnice, ampak naša izkušnja je ta, da so bile te klavnice za zaprte, eh, naprimer zato, ker bi eh, bile potrebne zelo obsežne naložbe, če bi želeli, da bi te klavnice spoštovale vse fitosanitarne standarde. In zanima me, kaj lahko glede tega naredimo. Hvala. Na koncu pa dajem besedo gospodu Kolombijeju. Ja, hvala, gospa predsedujoča mislim, da če bi želeli na učinkovit način eh, rešiti problem um, zaščite živali med prevozom, potem bi morali pomagati državam članicam pri uh, izgradnji klavnic eh, in lahko bi še odločali, kakšne naj te klavnice bodo, kako velike. Um, to bi bila rešitev. Naj, pomem, naj povem še to, da imamo kar precej sanitarnih vprašanj, ki so povezane z. Eh, prevozom živali, naprimer ptičja gripa, prešičja kuga, vse to se je zelo hitro širilo tudi zaradi prevoza, naprimer od Mačarske do Francije. In um, dobro bi bilo tudi, če bi uh, bolj um, ustrezno razporedili stroške za uh, cepljenje, naprimer um, govedine. Um, proti nekaterim boleznim. In kot je bilo rečeno v zadnjem odstavku obrazložitvenega memoranduma, komisija si prizadeva za to, da bi uvoz iz tretjih držav spoštoval pravila Evropske unije. Kajti proizvajalci znotraj Evropske unije so vedno izpostavljeni nelojalni konkurenci iz tretjih držav. Ti standardi se namreč uporabljajo samo za živinorejce Evropske unije, morali pa bi te standarde um, uveljaviti tudi pri uh, uvozu iz tretjih držav. Hvala lepa. Še nekdo je želel besedo. Gospod Flanagan ima besedo. Izvolite hvala lepa. Zelo zanimiva je bila vaša predstavitev. Rad bi se samo navezal na to, kar je povedala gospa Nojče v zvezi z uh, majhnimi klavnicami. Tudi uh, gospa eh, McGuinness je to povedala. No, očitno uh, so bile te klavnice zavrte, če niso dovolj velike, ampak na Irskem imamo sistem, ki velja za majhne pivovarne. In če želimo, da majhne pivovarne preživijo, potem eh, eh, plačujemo, plačujejo manj davkov kot velike pivovarne. Na začetku je bilo rečeno, ne, tega se ne da narediti, to ne bo uspešno, ampak to je uspešno. In mogoče prvič eh, v zgodovini Irske sedaj imamo majhne pivovarne. In zakaj ne moremo narediti nekaj podobnega tudi z mm, klavnicami, naprimer, če imamo. Uh, klavnice, ki so majhne, uh, lahko uživajo določene um, dajčne, davčne olajšave in enako velja tudi za pekarne. Eh, mi smo to naredili s pivom v, na Irskem in prav gotovo lahko to naredimo tudi za kruh eh, in za klavnice. Dobro, sedaj pa dajem besedo zastopniku komisije oziroma zastopnici komisije iz generalnega direktorata uh, Sonte. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Pozdravljamo to študijo parlamenta. Strinjamo se z večino izsledkov, kaj ti eh, ta študija temelji na podatkih eh, komisije. Mislim, da je največji problem, ki ga je izpostavil to poročilo, problem, ki je znan. To pozna tako komisija in tudi deležniki. In tako države članice kot eh, komisije iščejo rešitve za ta problem, pa tudi druge. Naprimer, kar se tiče eh, izvoza živali, kar se tiče temperature, nekatere živali so eh, prepovedale prevoz eh, živali eh, iz južne, drža, iz južne Evrope poleti. Pristojni organi so naredili potrebne korake za izvajanje te zakonodaje. Živali se ne sme prevažati, če je temperatura višja od 30 stopinj stopinj. Tako Irska, Nizozemska, kar nekaj držav je to izvedlo. In kot so povedali nekateri poslanci, vse rešitve niso preproste in države članice morajo včasih najti svoje rešitve. Tu obstaja subsidijarnost in države članice so prve, ki morajo izvajati zakonodajo. Komisija lahko zagotovi izvajanje določenih eh, vidikov, ampak eh, mi nimamo možnosti usiliti državam članicam izvajanje teh ukrepov. Eh, zahvaljujemo se vam za to poročilo, pričakujemo tudi poročilo parlamenta, ki bo temeljilo na tej študiji in bomo zelo budno spremljali vse, kar se bo dogajalo. Hvala lepa, gospa Ramirez. In sedaj zaključujemo s to študijo in še, oziroma s to točko in dajem gospodu Baltusarju še enkrat besedo, kar precej eh, interesa je v dvorani, precej eh, vprašanj je bilo postavljenih. Eh, zahvaljujem se vam za študijo, čestitam za študijo. In glede na to, da imamo veliko vprašanj, boste verjetno težko odgovorili na vsa vprašanja, ampak imate na voljo pet minut. In ne gledajte me tako grdo, ampak eh, nimamo druge možnosti. Imamo preveč natrpan dnevni red. Pač toliko časa imamo. Pet minut. Hvala lepa hvala za teh pet minut. Najprej bom spregovoril o klavnicah, majhnih in velikih. Prevoz živali ni povezan z velikimi ali malimi klavnicami. Veliko živali se prevaža naprimer iz Nizozemske v Nemčijo uh, za zakol. In te živali potujejo uro ali dve. In če si pogledate, naprimer, to velja tudi za prevoz živali med Belgijo in Nizozemsko. Veliko teh prevozov je m, mm, kratkih. In to zato, ker je zakol cenejši v Nemčiji in to je dejstvo. In to odgovarja tudi na eno od vprašanj v zvezi z številom eh, živali, ki se jih eh, prevaža. To je povezano z raz, regionalnimi razlikami eh, v Evropi, razlikami med proizvodnjo in pa um, potrošno in če imamo neko regijo, kjer je proizvodna višja in na to regijo, kjer je potrošna, popraševanje višje, potem bo pač prišlo do prevoza iz prve v drugo regijo. Na to vprašanje v zvezi s tem, da je meso uh, cenejše kot uh, prevoz uh, živih živali. In če tudi je prevoz živih živali dražji, eh, bodo nekateri izbrali to možnost. Na to imamo ovce, ki se prevažajo iz Mačarske eh, v Italijo. Zakaj? Zato, ker na Mačarskem ni nobenih klavnic eh, za ovce. Če si pogledamo opcije, naprimer, če si pogledamo, v kakšnem stanju so živali, lahko povem, to so zlasti živali za eh, reprodukcijo. In te živali so malce starejše, eh, celo življenje so že delale, njihovo stanje ni optimalno, ampak tudi te živali je treba prevažati. In razpravljamo o tem, kaj narediti s temi živalimi, ki niso povsem primerne za prevoz. Edina opcija ta hip je ta, da se te živali ubije za okolje na um, kmetiji in se jih na to mrtve um, prevaža. Nimam idealne rešitve ta hip, ne vem, kaj storiti. Imate tri možnosti, lahko te živali ubijete in uničite, lahko jih ubijete določe, pod določenimi pogoji in meso uporabite, uh, ali pa date dovoljenje, da se te živali prevaža v klavnice in to meso je na to na voljo. In za vsako opcijo imamo pozitivne in negativne vidike. Te smo si tudi pogledali, ampak nimamo še odgovorov ta hip. Prav tako ste postavili vprašanja tudi v zvezi z državami članicami in večkrat sem že povedal, da so razlike med državami članicami zelo velike. In to je odvisno tudi od zakonodajnega sistema. In povezano je to prav tako tudi z eh, sistemom sankcij v primeru neskladnosti in te razlike se odražajo tudi v rezultatih. Nismo razlikovali med različnimi deležniki, zato ker ne razpolagamo z informacijami. To pomeni, da si nismo ločeno pogledali kmetov in pa prevoznikov. Res je, da v javnem mnenju govorimo, veliko krat slišimo govorice o vseh grozotah, ki se odvijajo Eh, med prevozom, ampak eh, priča smo tudi mnogim dobrim primerom. Če si pogledate, naprimer, izjemne razmere, naprimer meja med Bolgarijo in Turčijo, tu vidimo, da ne prihaja do tako veliko neskladnosti in pogoji so zelo slabi. Tudi, če je vse v redu, je še vedno treba čakati šest ur na tej meji. To ni v redu, ampak tako pač je. Glede dobrobiti živali, v tej študiji si tega nismo pogledali. Prav, tudi, prav tako tudi ne vem, kako obsežno je tveganje. Tveganje prav gotovo obstaja. Uh, Eh, čim prevažate eh, živali, eh, obstaja tveganje širjenja nalezljivih bolezni, ne vem pa, kako obširno je to tveganje. Veseli me, da smo uspeli v poročilo vključiti tudi informacije, s katerimi komisija že razpolaga. In te informacije smo tudi na dober način uporabili glede rešitev v zvezi z dogovori. Na nizozemskem mislim, da gre to še korak dlje, da ne gre samo za to, da če se temperature dvigne nad 30 stopin, da potem ne smemo živali prevažati. Ne. Na nizozemskem je preprosto rečeno, junija, julija, avgusta se živali ne prevaža v Turčijo in na ta način se izvaja obstoječa zakonodaja. In te opcije obstajajo, druge države lahko sledijo temu zgledu. To je vse. Hvala. Hvala lepa, gospod Baltusen. Veseli me, da ste uspeli vsem odgovoriti. Ta študija je res eh, zelo zanimiva nekateri vidiki nas sicer malce skrbijo. Naj se zahvalim gospe Dinu, gospodu Baltusenu, ta študija je res zanimiva. Prav tako je bila zanimiva tudi razprava. In sedaj uh, bi se vam še enkrat rada zahvalila za to predstavitev. Nadaljujemo z osmo točko. to je tretja točka, ki je posvečena zaščiti živali danes popovdne. In sicer točka 8 je poročilo o izvajanju uredbe 1 skozi 2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU. Gospod eh, Dorman iz eh, skupine EKR eh, nam bo sedaj predstavil svoj predlog eh, poročila o tej zelo delikatni temi. Ponavljam, gre za poročilo o izvajanju uredbe 1 skozi 2005 o zaščiti živali med predvozom znotraj in zunaj EU. Naj vas spomnim glede samega postopka da sta k temu mnenju pridruženi tudi, eh, sta pridružena tudi odbora Envi in Tran in kar takoj dajem besedo poročevalcu gospodu Tormanu, da svoje poročilo predstavi. Izvolite. Ker kolege, čak eh, for... Dragi kolegice in kolegi, hvala, da lahko danes predstavim svoje poročilo. Eh, moram reči, da sem imel ravno operacijo um, in moj glas um, zato ne bo zdržal tako dolgo in bom razmeroma kratek. Um, torej, priporočila iz poročila temelijo na več vidikih. Ugotovili smo, da se soočamo s problemom um, pregledi tovornjakov v državah članicah so zelo pomankljivi. Nekatere države um, pregledujejo na milijone tovornjakov vsako leto, to je mogoče tudi pretirano, druge države pa takih kontrol sploh ne izvajajo. In zato je nemogoče eh, povedati, ali je izvajanje uredbe zadovoljivo ali ne in isto je ugotovilo tudi računsko sodišče. Komisija pa tudi pravi, da se strinja s tem um, in je na to opozorila že pred več tedni. Moramo uskladiti zbiranje podatkov tako, da bo lažje zagotoviti primirno izvajanje zakonodaje. Predpisi morajo biti enaki povsod razen smo slišali tudi za nasprotovanje prevoza v tretje, tretje države. Naprimer, na bolgarski meji um, so zastoji šest ur in um, ti prevozi morajo čakati tam šest ur in to je nespremljivo. In slišali smo, da se v tretjih državah grdo ravna živalmi in tudi računsko sodišče je ugotovilo, da imajo države članice odgovornost za te živali tudi, ko se jih prevaža v Turčijo, v Egipt ali v Maroko. Evropska unija mora ustaviti. Um, transport živih živali v te države. Treba je skrajšati eh, trajanje prevoza za žive živali eh, in če razmislimo o metodah za kola in tudi komisija opozarja na to, da um, imamo novo strategijo za zakole v bližini um, kmetij, kjer um, živali živijo, torej na kmetijah sameh ali tudi če bi imeli manjše klavnice. Na regionalni ravni bi bilo lažje um, prevažati eh, trupla živali ali tudi zmrznjeno meso. Tudi to izpostavljam v tem poročilu. Torej, moj glas danes ni tako dober in zato bom kratek in upam, da imate razumevanje za to. Veselim pa se seveda komentarjev in tudi še nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala lepa, gospod Dorman. Eh, naj vas ne skrbi. Pojasnili ste temo, vsi kolegi imajo vaše poročilo in mislim, da so dovolj dobro obveščeni. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci in gospa Ribeiro je prva, ki ima besedo za ELS. siento ahí un problema con ese micrófono, parece. Ochitno imamo težavo s tem mikrofonom. Agora creio que sim. Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer... Hvala, gospa predsedujoča. Želim se zahvaliti poročevalcu za predstavljeno poročilo. E, torej, To vprašanje je povezano tudi z emocijami. Nekaj mesecev pred evropskimi volitvami nas to skrbi, tem bolj, kaj ti gre za odziv javnosti. Torej, kaj je treba konkretno storiti za zaščito dobrega počuta živali, ne smemo pa tudi ogroziti kmetovalcev, eh, v katerih interesu je, da vse poteka dobro, kaj ti no, no, nočejo, da bi njihove živali trpile. trpile moram reči, da bi si želila bolj uravnotežen dokument. Iz tega dokumenta ne izhaja, da Evropska unija Eh, je tista, ki najbolje zaščiti živali. Um, ne, v, i, e, eh, Evropska unija naj bi bila tudi zgled za druge države. To je eh, zelo dobra direktiva po kakovosti, ampak treba jo je bolj odločno izvajati. In ko govorim o izvajanju, govorim seveda tudi o nadzoru, o kaznih, o sankcijah in te kazni naj bi bile bolj odvračilne. um, um, in ne sme prihajati do goljufij, kajti drugače um, bo tako, da um, bodo vedno imeli nekateri korist od tega. Um, če eh, so um, živali, ki um, trpijo, ki tudi umirajo. To ne pomeni, da je vsak prevoz slab. E, če želimo prepričiti tak prevoz, zato ker prihaja do takih smrti, bi morali prepovedati tudi e, prevoz ljudi po e, avtocestah in s takim fundamentalizmom se jaz ne morem sprijazniti. Torej, prevoza ni možno prepričiti. Strinjam pa se s tem, da je treba tudi v pristaniščih zagotoviti, zagotoviti boljše infrastrukture za dobrobit živali in strinjam se tudi s povečanjem kontrol na mejah ehm, in da eh, v eh, Evropska unija bolje sodeluje s tretjimi državami. Na vsak način je v našem interesu, da živali pridejo zdrave na cilj in zato je treba zagotoviti dobro izmenjavo informacij med eh, državami članicami in tretjimi državami in pri tem je treba uporabiti sodobne tehnologije, kajti, eh, ki omogočajo sledenje tem živalim, da se ve, kam pridejo in da se preprečijo eh, problemi brez eh, birokratskih zapletov. Mi smo seveda odgovorni za te živali. Na koncu želim povedati, da ne smemo kmete preobremenjevati z vedno več eh, dolžnostmi, pogoji in birokracijo. Ne moremo za živali zahtevati više kriterije kot za kmete ali tudi za voznike teh tovornjakov. Torej, v tem poročilu je treba povedati, da so evropski kmetovalci tisti, ki najbolje ravnajo z živalmi. Um, torej, to je na vsak način resnica. Hvala lepa. Prosim, spoštujte omejitev na dve minuti. Sedaj pa poročevalci v senci skupine Alde. Mm, Hvala. Govoril bom za gospoda Ferleja, ki ne more biti danes tu. In jaz bom prebral njegovo, njegov prispevek. On se želi zahvaliti poročilu eh, za oblikovanje tega poročila, ki izpostavlja nekatere pomembne teme, eh, ki so pomembne za učinkovito izvajanje te direktive. In celotna zakonodaja za Eh, področje dobrobiti eh, živali, je odvisna od ustreznega izvajanja v državah članicah. 97 odstotna je skladnost, pravi komisija, ampak eh, nevladne organizacije poročajo o nasprotju. In ta poročila o ocenu, o ceni pušča odprte številna vprašanja in ugotavljamo ne, torej pomankljivo izvajanje v državah članicah, predvsem pa tudi v tretjih državah. Nekaj um, um, popravkov uredbe je treba zagotoviti za boljše izvajanje. Naprimer, GPS sledenje um, omogoča sledenje tovornjaka v realnem času razen tega naj bi dnevniki važen bili javni, potem boljša inšpekcija pred Od, um, preden se začne prevoz, da se zagotovi primernost živali za prevoz in potem nekatere skupne določbe so eh, formulirane zelo ohlapno in um, tu, tu je treba odpraviti in potem seveda usposabljanje voznikov za zagotovitev dobrega, do, dobrobiti živali in kot uh, učinkovit, eh, ki preprečuje neskladnost. Gre seveda tudi za kazalnike, za dobrobit živali, ki so potrebni. Um, torej potrebujem um, IFS, znanstveno mnenje IFSA, um, pravi, da eh, krajši čas prevoza ne pomeni nujno, da so pogoji potem tudi boljši. Um, treba pa je na vsak način um, um, sprijeti ukrepe in kazni uh, v primeru kršitev. Dobro. Gospa Hasenka ima besedo. Ja, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala gospodu Dormanu za to izvedbeno poročilo. Škoda, da eh, odbor ni pripravil javne predstavitve na to temo. Hvala gospodu Dormanu, da je eh, eh, svojo odgovornost organiziral tako javno predstavitev in da je z delegacijo obiskal mejo eh, med Bolgarijo in eh, Turčijo, da se sami, um, um, torej da si ustvarijo sliko o tem v pristaniščih v Sloveniji in Hrvaški sem videl nezaslišene stvari. Ta, eh, v civilizirani Evropi se dogajajo take stvari. Prihajajo enostavno tovornjaki, ki pridejo na lepo zveniče eh, ladje, kot so Phoenix in tako naprej. Vse zveni zelo nobel ampak v teh tovornjakih ali na teh pristaniščih so bila mlada telita in govedo. In temperatura v teh tovornjakih, v številnih tovornjakih je vseh bila previsoka. Eh, živali so bile ranjene, slabo eh, jim je šlo, bile so popolnoma izčrpane. In ni bilo nobenega nadzora, nobenega veterinarja, nobenega upravljanja in policija enostavno ni eh, storila nič kot eh, to, da ščiti industrijo mesa. 1991. Eh, leta sem eh, že videla um, posnetek iz pristanišča v Raži na Hrvaškem in 20 let pozneje se ni nič spremenilo. Um, mlada, um, mlada žival je padla v vodo in z žerjavom so jo potem spet dvignili na ladjo in eh, potem je ta žival dobila elektrošoke, ker eh, se ni postavila na noge. Torej, da bi se spet gibala, je ta žival dobila elektrošoke. To se dogaja v Evropi danes in to ni eh, nekaj eh, eh izjemen primer. In slišimo, da je vedno več prevoza živali in vedno manj nadzora. Izvedbeno poročilo um, um, to tudi navaja. Lahko bi izbrali bolj ostre formulacije, pa še nekaj želim omeniti. Um, um, samo še nekaj in sicer prevoz živali v tretje države. Slišali smo, da je v interesu kmetov, da prispejo živali na cilj v dobrem stanju, ampak v tem primeru ni tako prispeti morajo žive, ostalo je kmetom vse eno in mnogi živali so prej mrtve kot žive, ko prispejo na cilj. In kdo tega ni videl na lastne oči, ti mu priporočam dokumentarec, ki um, ga je pokazala nemška televizija um, in um, koga to zanima, bom tudi povedala, kako se imenuje ta film. Torej, moramo na vsak način eh, končati ta prevoz živali v tretje države. Več eh, klavnic eh, problema ne bo rešilo, eh, rešitev je samo ena, za strukturno izboljšavo eh, dobrobiti živali moramo jesti več rastlin in manj mesa, to je dobro za človeka in žival. Hvala lepa. Gospod Vajs je že spregovoril, oziroma v njegovem imenu bo spregovoril gospod Hojzling. <clears throat> Hvala lep, da deloma se ponavljamo. Ta, to poročilo naj bo povod, da se vprašamo, ali imamo dobro zakonodajo ali ne. Boljša je kot v drugih državah, to drži. Ampak kaj nam pomaga dobra zakonodaja, če ne sprememo ukrepov za izvajanje in če ni nadzora? To je problem. Gospod Durman opozori na probleme, ampak če jih samo navedemo, potem to tudi ni prvič, temveč to smo storili že večkrat. In mi smo tu zaradi milijona podpisov, ki eh, so bili predloženi, da obravnavamo to temo in ne moremo reči, to je hudo in pozivamo na komisijo, da nekaj stori. Mi moramo nekaj storiti tudi na zakonodajni ravni, tako da bomo imeli evropski okvir, ki ga bo možno nadzirati. In da ne bomo odvisni samo od poročil držav članic, ki opisujejo dilemo, ne odpravljajo pa je. Um, in razen tega moramo razmisliti tudi o časovni omejitvi prevozov. E, tega v poročilu ni. Um, torej, ta časovni okvir daje veliko manevrskega prostora. Zakaj se sploh prevaža živali? Uh, ne more biti tako, da jih prevažamo po pol Evropi zato, ker je zakolj v nekaterih državah članicah zaradi nizkih socialnih standardov cenejši. Potem pač ne smemo dopustiti takega prevoda, eh, prevoza. Eh, če se prehranjujemo samo z rastlinami, nam ne bo pomagalo. Potrebujemo več regionalnih klavnic, možnosti za zakol na kraju samem, treba je spremeniti zakonodajo, moramo previriti predpise, mogoče povzročamo sami več eh, preglavic eh, kmetom in tudi regije niso dovolj pogumne, da bi vzpostavili take klavnice, mogoče smo pretirali s predpisi. Pretiravali. In potem eh, pogoji prevoza. Mnogo teh prevozov ni v redu, kajti eh, predpis uh, se ne spoštuje, zato potrebujemo tudi boljše predpise. Deloma slišam, slišimo, da je teoretsko v uh, tovornjaku um, um, torej rezervoar z vodo, ni pa napajalnikov. Um, torej, treba si ogledati te pogoje, Gospod Hojslink, prosim, končajte. Ne gre za to, da ne gre za fundamentalizem, temveč Evropska unija se mora vzeti resno, kar zadeva um, sprejemanje in izvajanje in izboljšanje zakonodaje. To poročilo ne more biti zadnje, temveč slediti morajo spremembe. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz se želim zahvaliti poročevalcu za eh, to predloženo poročilo. Več točk se mi zdi pomembnih G. 29, ko gre za to, da ne bi več prebažali živih živali v tretje države. Pomembno je, da razlikujemo med plemenskimi živalmi in živalmi za zakol. Eh, Eh, in mislim, da je preenostavno, če komisija reče, da želi samo um, spremljati, kaj se dogaja v tretjih državah in da, se, eh, da jih je treba vključiti. Ne, ta, to poročilo mora biti signal za nas, iz tega je treba narediti več. Gre za pravos, za kontrolo in za sankcije. In seveda gre tudi za to, da um, uh, naj bi um, zakol, uh, obredni zakol bil možen samo z omamljanjem in potrebujemo pogodbe s tretjimi državami. Tako bi lahko omejili trpljanje živali. Iz, zavračam, da eh, je kmetom, ugotovitev, da je kmetom vse eno, kaj se dogaja z živalmi. Potrebujemo več klavnic, to drži, ampak treba je spolniti vse pogoje istočasno in s tem poročilom smo, se mi zdi, postavili dobre temelje eh, za napredek na tem področju, za boljše dobrobit živali. Gospod eh, Masakort. Hvala. Želim povedati mm, nekaj tudi o študiji parlamenta in o poročilo računskega sodišča oboje je pokazalo, da, samo z, da je samo z rednimi kontrolami možno zagotoviti pravilno izjav, izvajanje uredbe, predvsem pa eh, je potrebna izmenjava dobrih praks in sodelovanje. Ne želimo predpisov za eh, varstvo živali, ki temeljijo na kazalnikih, kajti to bi ogrozilo eh, konkurenčnost eh, proizvajalcev v Evropski uniji. Zato tudi ni, um, vas ne bo čudilo, da se ne strinjam z vsem, kar piše v poročilu. Predvsem zadnjih dveh priporočil ne morem podpriti. Ne neposredna plačila ne moremo, povi, neposrednih plačil ne moremo povezati s spoštovanjem pogojev za dobrobit živali. Torej, že pri majhni rani živali bi lahko prišlo do problema. In kar zadeva kontrolo, mislim, da ne potrebujemo posebnih eh, kontrolnih enot. Eh, spoštovanje Eh, predpisov za dobrobit živali je treba nadzirati na enoten način in sicer tako pri izvozu živali kot pri uvozu živali. Tu ne smi biti različnih kategorij in zato bomo vložili predloge sprememb, ki bodo to popravili. Hvala lepa. No. Se opravičujem, Gospa McGuinness ima besedo, oziroma najprej gospa Šrajer in nato McGuinness. Um, hvala, hvala poročevalcu. Da se povrnem na vprašanje zakola v bližini kmetije. Se to je tudi ekonomsko vprašanje. In e, kmetovalec na osnovi ekonomskih e, kriterijev izbira, kam bo poslal svoje, svojo žival. Včasih plača za žival eh, pri, v določeni klavnici nekaj sintov več. Gre nasplošno za ravnanje živalmi. Torej gre za nadzor, za upravljanje in za spoštovanje zakonov. In zato imamo ta pravni akt in gospa Ribero je tudi opozorila na to. Nadzor eh, tovornjakov, to je pomembno. Eh, zakon imamo in eh, zato eh, se moramo lotiti dela. Kako je s plemenskimi živalmi, ki, so, ki jih je treba zaklati na koncu življenjskega ciklusa? Torej, ne moremo obravnavati vseh zadev enako. Tudi UNR za Vahingenu je odgotovila, da so pomankljivosti, da pa so tudi dobre točke. In gospa McGuinness je tudi že nekaj dejala o tem. Uh, in sicer živali, eh, ki eh, eh, se zakoljejo na kraju samem, niso samo take, ki, ko se potem trup, mrtv trup uporabi, temveč lahko se uporabi tudi kot meso. Torej, tu želimo rešiti problem, ki ni tako splošen, kajti v mnogih primerjih gre za dobre pogoje prevoza, ampak ko gre za probleme, jih moramo rešiti. In zato hvala poročevalcu. E, torej, moramo si ogledati tudi študijo, število inšpekcij in kršitev. Um, v eni državi je bilo več kot milijon e, pregledov in nobene kršitve, to je zelo zanimivo. Uh, v nekaterih druža, državah enako, v drugih pa teh inšpekcij sploh ni. Torej, že ta tabela eh, govori jasen jezik, v nekaterih državah se nekaj ne dogaja in to vodi do problemov. Hvala. Eh, Hvala lepa. Komisija želi besedo. Gospa Ramide, izvolite. Imate besedo. Gracias, señora presidenta. Uh, The Commission would like to thank the, the Parliament. Komisija se želi zahvaliti parlamentu za poročilo. Počakali bomo na zaključno poročilo, kajti veliko je različnih mnen in tu, tu bo veliko tudi sprememb in zato bomo počakali na končno poročilo. Nekaj zadev, ki je bilo izpostavljenih. Komisija spreminja sistem poročanja v zvezi s prevozom, začela bo veljati nova kontrola za krmo in za eh, živila in eh, sistem poročanja se bo spremenil, eh, z državami članicami se trenutno pogovarjamo in sicer želimo, da bi podatki, ki jih zbiramo, omogočili um, oceno um, sistema prevoza, kar zadeva um, Eh, sistem GPS, eh, to se že uporablja. Vsi tovornjaki, ki prevažajo živali, morajo imeti GPS, ampak um, tehnologija med družbami in državami ni, uh, eh, vs, ni usklajena. Poskusili smo rešiti to. Um, to je nekaj, kar se že uporablja, ampak. Um, ne daje vedno najboljših rezultatov. Potem, kar zazdiva dobrobit in kazalnike, potrebujemo take kazalnike in s tem se tudi ukvarjamo v naslednjih letih, eh, se bomo s tem ukvarjali. Želim povdariti, da poročilo parlamenta, torej izvoz živali je samo devet, v trite države je samo devet odstotkov prevoza. Večina prevoza poteka v EU, večina prevoza se eh, poteka na uh, um, pravilen način, ampak žal vidimo veliko sl, uh, grdih slik, eh, kaj ti. Um, ehm, torej, uh, in ti um, um, slike. Ehm, grde slike se bodo seveda tudi v prihodnje, torej bodo obstajale tudi še v prihodnosti um, prevoz um, živali na koncu proizvodnega cikla, to smo že slišali, je velik problem. Potem druga točka tveganja so mlade živali in prevoz živali za izvoz, predvsem eh, pri visokih temperaturah. In s temi trimi področji se ukvarja komisija in to v tesnem sodelovanju z državami članicami. Hvala. Mire, ja. Hvala lepa, gospa Ramide. Sedaj pa dajem besedo gospodu Dormanu, da za sklepne besede. Tak for, for det. Uh, jeg synes også, debat... Hvala lepa. Ta razprava je zelo jasno pokazala, da je treba o tem debatirati in kažejo se le, velike razlike med državami članicami glede uh, ravnanja s tem prevozom. Eh, v zadnjem času je seveda eh, so razvili nove tehnologije, ampak gre predvsem tudi za primernost živali za prevoz. Več ocen je bilo izvedenih, vendar vsi eh, ne uporabljajo enakih meril pri ocenah. Torej, veliko je tudi razlike, kako se izvajajo pravila in kakšne so kazni. Ali lahko izboljšamo zakonodajo, seveda jo lahko izboljšamo. In zdi se mi, in to smo slišali vsi, si to želimo, da bi bila zakonodaja najboljša in da bi se dobro ravnala z živalmi, pa bodi si, da je to njihovo prvo potovanje ali zadnje. Tudi izvoz v tretje države. Seveda so razlike ali eh, gre v eh, pleminske namene ali za zakol. Ampak skupaj mislim, da lahko najdemo dobro rešitev, ki bo izboljšala dobrobit živali in zato se veselim nas daljnega sodelovanja. Hvala za vse komentarje, ki smo jih slišali danes. Hvala lepa, gospod Dorman. Sedaj vam bom podala vse roke, rok za uložitev predlogov sprememb, 7. december ob 13. Na to bomo glasovali 23. januarja in na to uh, bomo glasovali na plenarnem zasedanju februarja meseca. Nadaljujemo z deveto točko. Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano kot veste, kolega Paolo de Castro je poročevalec pri tej, glede te zelo pomembne uredbe, pomembne za nas vse, za sektor, v zvezi z nepoštenimi trgovinskimi praksami. To je pomembno tudi pri trialogu. Gospod poročevalec nas bo sedaj obvestil o situaciji, o poteku pogajanj in odpor Agri je eh, sprejel eh, mandat eh, za pogajanje meseca oktobra. Pogajalska ekipa je na voljo in sledi zelo vsega, mm, zelo intenzivnemu koledarju, kaj ti želimo doseči sporazum do konca leta. Zaenkrat je prišlo do treh trialogov. Gospod De Castro je verjetno precej kritičen. Četrti trialog, ki bo verjetno najpomembnejši, je predviden za 6. decembra gospod eh, komisar Hogan eh, naj bi bil tudi prisoten na tem trialogu in upamo, da bomo prišli do končnega sporazuma. Če pa ta sporazum ne bo dosežen, potem pa bomo predvideli še peti trialog z 12. decembra v času plenarnega zasedanja. Sedaj pa dajem besedo gospodu De Castro. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Kot ste omenili, smo dobili pogajalski mandat na plenarnem zasedanju 25. oktobra. Takoj smo pričeli z trialogi, uporabili smo tudi vse naše poročevalce v senci, veliko smo delali, imeli smo tri srečanja in naslednje, kot ste omenili, bo v četrtek 6. decembra. V teh trialogih smo izkazali veliko fleksibilnost mi v parlamentu In um, dobili smo kar nekaj toč, uh, s katerimi so se strinjali, se strinjalo avstrijsko predsedstvo, torej da bi vključili tudi bombaž ali pa um, hrane za domače živali in ravno tako smo dodali pomembne politične točke. Tukaj mislim razširitev uporabe na vse kupce, tudi tiste zunaj Evropske unije. In recimo prepoved, da bi kupec uporabljal občutljive informacije, ravno tako um, obvezna pogodba, če jo dobavitelj zahteva in prepoved ne samo od uh, kupca, ampak tudi central um, storitev, um, ki jih kupec ni zahteval, ravno tako uh, ohranjene anomi, anonimnosti in uh, Avstrijsko predsedstvo je pristalo na to, da bi tožbo lahko podale tudi organizacije, eh, organizacije dobaviteljev in tudi nevladne organizacije, kot je to zahteval parlament. Pomembna je tudi točka, ki zadeva možnost, da dobavitelj izbere, eh, na koga se bo obrnil, če v svoji državi članici ali pa ali, ali na uh, državo članico distribucije. In potem imamo neke minimalne zahteve za um, organizacije, ki se borijo proti nepoštenim praksam in poznamo nekatere države, ki imajo take organe, ki pa niso dobro delovali in zaradi tega je treba sprejeti neke minimalne zahteve in te, te, to je bilo sprejeto v pogajanjih. Potem so bili vključeni mehanizmi eh, medijacije, poravnave, to je tudi pomembno in je zahteval parlament ter okrepitev sodelovanja med vsemi nacionalnimi organi. Nekatere točke, ki jih je predlagal parlament, so, bili, so bile sprejete, veliko drugih točk pa so še v pogajanjih in ena, ki bi jo želel omeniti, to je politično, eh, politična zadeva in vsi se je spominjate, to je možnost, da bi uporabo direktive razširili na vse dobavitelje skladno z načelom, ki smo ga vsi mm, pozdravili. Eh, unfair is unfair, torej nepošteno je nepošteno in parlament ne bo sprejel nobene omejitve zgornje meje pri eh, uporabi tega načela. Seveda smo odprti, ostajamo odprti za kompromis, zavedamo se, da je cilj parlamenta to, da bi sprejeli to pomembno direktivo hkrati pa pričakujemo od avstrijskega predsedstva, da bo s pomočjo komisije v tem trialogu naslednjega četrtka naredili korake naprej, ki jih do danes, priznati moram, še nismo videli. Pričakujemo, tukaj je tudi direktor Megele in na njim se obračam in upam, da nam bo avstrijsko predsedstvo pomagalo, da bi prišli do neke končne točke, ki bo zadovoljilo veliko večino v, na plenarnem zasedanju, kjer je kar 480 kolegov glasovalo za in 160 proti. To si resnično želim, sicer nam ne bo ostalo nič drugega, kot da nadaljujemo za pogajanje tudi pod rumunskim predsedstvom. Oh, interesante. Hvala lepa, Pavlo. Ja, zanimivo je to, kar si povedal. Kar nekaj poslancev želi besedo. Najprej dajem besedo gospe Mginez, ki je poročevalka v Senci. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, in hvala tudi Pavlu de Castro. Ne bom ponavljala tega, kar je on omenil. Zelo kratka bom. Mislim, da imamo veliko dela, ki ga moramo praviti v četrtek in odboru želim povedati, da upam, da ga bomo dosegli in pomembno je, da gre za zelo pomembno zakonodajo in zato bi raje videla, da bi jo naredili prav, kot da bi hiteli in eh, Pavlo in drugi, vsi smo pripravljeni delati pozno, zato da dosežemo nekaj. Nekaj uh, skrbi imamo glede 56. člena, potem glede združitev in eh, komisija mora tukaj izvesti študijo. Um, O tem smo se strinjali in potem predlog spremembe 64, ki govori o dobrobiti živali, ni več v besedilu. Tukaj se bom ustavila in upam, da bomo v četrtek zvečer ali v petek zjutraj eh, slišali dobre novice. Ja, <clears throat> Hvala lepa. Ja, do zdaj smo se res dobro pogajali in tudi veliko dosegli. In veseli me, da smo tudi kmetice in kmete iz tretjih držav vključili, kajti ne gre za to, da tu zagotovimo zaščito za naše kmete, um, ampak um, se potem kupujejo um, izdelki v tretjih državah, kjer kmetje niso tako dobro zaščiteni. Torej, to je dober signal ne samo za proizvajalce zunaj Evropske unije, temveč tudi v Evropski uniji. Upam, da bomo um, naprimer kar zadeva odvisnost proizvajalca od um, zadruge ali tudi od eh, trgovinske verige, da bomo to še zmanjšali, tu je, mm, tu je potrebno še nadaljevati pogajanja in isto velja za prodajo por, pod uh, ceno proizvodnje. Um, za promocijske namene naj bi to bilo možno, ampak me, mislim, da je to malo da je to siva cona in slab znak na vzven. In sicer, če za promocijske namene prodajamo živila pod ceno proizvodnje. Nasplošno pa mislim, da eh, pogajanja tečejo kar dobro. Eh, amandma v zvezi z eh, dobrobitjo živali je bil spet eh, umaknjen, eh, potrebujemo drugačno formulacijo in sicer. Ravno zdaj smo govorili o varstvu živali in o prevozu živali in pogosto eh, je trgovina pred politiko in določa standarde, vendar to ne sme, se ne sme zgoditi brez eh, upoštevanja kmetov, temveč zato je treba tudi plačati. Vendar tu se pogajanja še niso končana, končala. končala. V četrtek bomo imeli še pogajanja, predtem pa tehnični trialog in upam, da bomo napredovali tudi pri teh kritičnih točkah. Hvala lepa, gospod Loison. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Večkrat eh, sem se že oglasil na to temo. Uh, glede. Um, vseh um, pritiskov, ki se izvajajo nad eh, kmeti. Kmetje se morajo organizirati in eh, vemo, da so vlade precej bolj um, odvisne uh, in naklonjene velikim skupinam kot pa majhnim kmetom. Glavno vprašanje tu je čezmejno vprašanje v notranjem trgu. Moje vprašanje je preprosto. Kako misli komisija rešiti te nepoštene trgovinske prakse, eh, ki imajo velik učinek na eh, eh, odnose med državami. Gracias, la señora Müller tiene la palabra. Ich möchte gerne im Namen v imenu poročevalke v senci Ilzi Kajtajnen, ki ne more biti prisotna, želim nekaj povedati. Želim se zahvaliti poročevalcem za dobro sodelovanje pri tem pomembnem zakonodajnem projektu. Sodelujemo z avstrijskim predsedstvovanjem in to je bilo konstruktivno in upam, da bomo našli uh, rešitev na trialogu. Kar pa zadeva uh, trialog, želim poudariti tri stvari. Prva je, parlament mora biti racionalen in fleksibilen, ko iščemo definitivne rešitve pri uporabi direktive. In mislim, da obstaja rešitev za uporabo, ki jo lahko pozdravi svet komisija in parlament. Področje uporabe je morda ne treba nekoliko razširiti tako na dobavitelje kot na kupce, ne pa na vse igralce. Drugič, uh, rešitev mora biti skladna z zakonodajo EU. Mi smo pristojni samo za izboljšavo življenskega standarda in to je glavni cilj te direktive. Direktiva mora tudi eh, mora biti sposobna prestati morebitne tožbe na sodišču. In eh, tretjič, začeti mora veljati v tem, v času tega mandata parlamenta, kajti življenjski standard je treba eh, čim prej izboljšati. Hvala. Gospa Šrajer ima besedo. No voy a decir, por mucho que lo diga esta tarde, creo que no. Se opravičujem, ampak mislim, da mm, celo popovdne sem napačno izgovarjala vaše ime. Najlepša hvala. Ko govorimo z kmetje, govorimo o novi SKP in je ravno ta točka za njih najpomembnejša, to, da imajo gotovost cene eh, gled, za svoje izdelke. In pravi, upajmo, da bo parlamentu uspelo. Najprej smo želeli uredbo, sedaj imamo direktivo. Ključnega pomena je eh, zavarovati proizvodnjo kmetom in torej moramo zaključiti čim prej. To mora biti jasno besedilo za kmete. O tem govorimo že leta in zahvaljujem se našemu poročevalcu in poročevalcu v senci. To je eno izmed najpomembnejših stvari, o katerih se je treba pogovarjati. Gospod Andrejo. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zelo na kratko bi se odzval, najprej bi se zahvalil poročevalcu gospodu Pavlu de Castro za opravljeno delo. Mislim, da se vsi zavedamo, da je omnibus najpomembnejše besedilo tega sklica. In eh, poročevalca je res treba eh, opogumiti zlasti glede tega besedila kontekst eh, je zelo zapleten na evropski ravni in pravičnost je eh, ključna pri našem delu. Kot je povedala gospa Magines, eh, moramo tudi. Mm, moramo resnično ceniti kakovost tega poročila, kakovost vsebine in zelo pomembno bi bilo, da bi s tem besedilom uspeli pred koncem Eh, tega eh, mandata. Kaj ti eh, treba je vzpostaviti zopet ravnotežje in samo mi v parlamentu to lahko naredimo. In to pri glasovanju na plenarnem zasedanju lahko ponovno vzpostavimo to, to ravnotežje in upam, da bomo uspeli pri tem uh, zadnjem ali predzadnjem uh, trialogu pred koncem mandata. Hvala lepa, Nojče, gospod Nojče. Äh, eh, želim postaviti Pavlu konkretno vprašanje. Iz nemškega vidika sta bila dva predloga sprememb pomembna. 361 ki želi prepričiti spremembo standardov za dobrobit živali, ta je padel in to je dobro. Zdaj pa 360, tu gre za zadruge iz nemškega vidika, me to še posebej zanima. To je bilo moje vprašanje. Hvala lepa. Gospod Flanagan. Um, uh, just, uh, uh, Želel sem gospodu De Castro in njegovi ekipi želeti vse najboljše. Trenutno imamo pri SKB še vedno mečemo denar v vedro brez dna in mislim, da moramo to vedro popraviti tako, da bodo eh, dobili, eh, dosegli resnično kmetovalci prave, ce, prave cene. To je najpomembnejše in eh, pomembno je, da bi besedilo sprejeli še pred koncem tega mandata. Hvala, s tem smo končali z razpravo. Želi eh, komisija še besedo? Ja, eh, generalni direktorat Agri, izvolite. Najlepša hvala. Želel bi poudariti, da smo dosegli veliko napredka v prvih treh trialogih. Veliko vprašanj smo rešili in tudi na tehnični ravni smo dobro opravili delo in to je podlaga in predpogoj za uspeh tega trialoga. Želel bi se zahvaliti vašemu poročevalcu gospodu De Castro za njegovo konstruktivno. Eh, delo, ki pomaga nam je veliko pri tem napredku in prepričan sem, da nam bo to pomagalo, da pridemo do konca pogajanj. Kot je omenil in tudi drugi so to omenili, je zelo zelo pomembne stvari je sprožil parlament in veliko smo jih sprejeli in mislim, da kakovost ni v številu predlogov sprememb, ki jih sprejmemo, ampak v vsebini teh predlogov. In to smo tudi sprejeli, veliko smo jih sprejeli. Komisija je skušala biti čim bolj fleksibilna. Pogledali smo podlago tega predloga, to je minimalna harmonizacija, s katero bi šipke zaščitili pred močnimi. V četrtek bomo imeli edinstveno priložnost, zaključimo ta postopek, da dosežemo sporazum in kot je, morda se bo to zgodilo zelo pozno, uradne ure trialoga so od šestih zvečer do polnoči in ne vem, če bo to dovolj časa, da se dotaknemo vseh odprtih vprašanj, da bi prišli do nekega dobrega rezultata. Želel pa sem povdariti skladno s tem, kar je povedala gospa Müller, za nas je zelo pomembno, da dosežemo dober vsebinski rezultat in da ostanemo v naši pravni, um, pravni podlagi. Um, člen 43 je vedno treba upoštevati in spoštovati in dokazati moramo, da izid, kar zadeva um, področje uporabo, uporabe in, in da vsi, torej vse ugodnosti na koncu doletijo kmete in zelo sem optimističen, da bomo dosegli dober rezultat ta teden in da ne bo treba podaljševati pogajanj in se vrniti znova na pogajanja 12. Pa če tudi se to zgodi, bo še vedno, imamo še vedno dovolj časa, da dosežemo dober rezultat še v času vašega mandata. Hvala lepa. In čisto za konec dajem besedo kolegi Pavlu De Castro. Kot so povedali številni govorci, je to najpomembnejši zakon v, tej, eh, v tem mandatu. Z dolga leta smo si prizadevali za to in to je velik korak naprej. In Paolo, za konec te razprave ti dajem besedo. Najlepša hvala predsedujoče, hvala vsem, ki ste spregovorili. In hvala tudi našim pročevalcem v Sencu in hvala tudi tehnični ekipi. Poleg trialogov je bilo še na desetine ur tehničnih sestankov. Želel bi se zahvaliti Vasilju, Džan Marku, vsem tehnikom, vsem poročevalcem v Sencu, komisiji in predsedstvu. Besede direktorja Mugla so me. Um, so naredile name vtis, vedno sem bil optimističen, še nekaj točk pa me skrbi. Strinjam se s kolegico Mugines in Andrew, mi želimo direktivo doseči še v tem mandatu, želimo pa, da bi ta direktiva bila kakovostna. Kakovosten je, bil, so bili, je bilo tudi prizadevanje celotnega parlamenta in zaradi tega želim pomiriti uh, kolegico Noj ki je um, tiste točke, ki jih je omenjala, smo jih izključili že v drugem trialogu. Imeli bomo študijo komisije glede kup, centralna kupov. Rezultat je na dosegu, na dosegu roke, nekaj točk pa me še skrbi. Upam, da na koncu v duhu kompromisa, ki ga je pokazal parlament, da bo tudi predsedstvo eh, nam prišlo naproti tema, ki, zaradi katere ostajamo znotraj pravnega okvira, imamo kar nekaj mnen, ki nam dajo prav, pravnih mnen, ki nam dajo prav in zato upamo, da četrtek, v četrtek po noči bomo zaključili ta pogajanja, kot je povedal Erik Embru, je poleg eh, omnibusa bomo s tem zaključili nek del zakonodaje, ki bo dal več moči našim kmetom in jih bo zaščitilo pred nolajalnim vedenjem, ki se pogosto dogaja v številnih evropskih državah. Hvala vsem. Muchas gracias, Paolo. Hvala lepa, Paolo tem smo zaključili točke pred glasovanjem. In to pravočasno. Čez dve, tri minute bomo začeli z glasovanjem in prosim, da ste pripravljeni na glasovanje, da imate svoje kartice. Vse vas čakamo. Začeli bomo čez dve, tri minute. Naj vas spomnim na to, da imamo ob sedmih v tej isti dvorani sprejem, prednovoletni sprejem našega odbora. Ko bomo končali z glasovanjem, ostanite v dvorani in ostali bomo nekaj časa skupaj, spili šampanček in praznovali. Čez dve minuti začenjamo z glasovanjem.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 Bueno, vamos a comenzar la votación. Dobro, bomo začeli z glasovanjem. In sicer. Najprej imamo mnenjo, mnenje minimalne zahteve za ponovno uporabo vode. To je poročevalka gospa Petir. Ne vem, če ima morda nekaj vodnih besed gospa Petir ali ne bomo kar glasovali. Imate kartice. Prvi amandma, gospe Senra, devet eh, bomo glasovali elektronsko, zato da ne bo nobenega dvoma. Glasujemo elektronsko. Amandma devet. Konec glasovanja. Zavrženo. Na to. Kompromis ena, prav tako elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 31 za, en proti, nihče se ni vzdržal. Glasujemo o drugem kompromisu. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 za, 5 proti, 3 vzdržani. na to amantma 89. Kdo je za? Zavrnjeno. Kdo je proti? Zavrnjeno. Amantma 95. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno kompromis 3. Glasujemo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 22 za, 5 proti, 5 vzdržanih glasov. Kompromis 4. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto 27 za, 2 proti, 3 vzdržani. Kompromis 5. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 28 za, 2 proti, 2 vzdržana. Amandma 121. Za, proti, 2 zavrženo. 123 za, proti, zavrnjeno. Amandma 127 za, proti, sprejeto. Amandma 128 za, proti, zavrnjeno amandma 130 za, proti, sprejeto. Kompromis 6, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 27 za, 2 proti, 3 vzdržani. Amandma 142 za proti sprejeto. 144 za, proti zavrnjeno. 146 za, proti sprejeto. 147 za, proti sprejeto. 148 za, proti sprejeto. Na to imamo identične amandmaje od 7 do 151 za, proti sprejeto. Сто петим петдесет. 155 kdo je za, proti, zavrnjeno. Kompromis 7. Začenemo z glasovanjem. Kompromis 7. Konec glasovanja. Sprejeto 29 za, en vzdržan, 2 proti proti. Kompromis 8, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 29 za, 4 proti, nihče se ni vzdržal. Amandma 10. Gospa Zoana, to je za, proti, sprejeto. Amandma o, 11 za, proti, zavrnjeno. Amandma 12 za, proti, zavrnjeno. Amandma 13 za, proti, sprejeto. 14 za, proti, sprejeto. 17 za, proti sprejeto. 18 za, proti sprejeto. 19 ne. 21 za, proti zavrnjeno. 23 za. Ne, se, se upravičujem, 22 za, proti, zavrnjeno. 23 za, proti, zavrnjeno. 24 za, proti, zavrnjeno. 25 za, proti, zavrnjeno. 25 za, proti, zavrnjeno. 26 za, proti, zavrnjeno. 27 za, proti, zavrnjeno. 28 za, proti, zavrnjeno. 29 za, proti, sprejeto. 30 za, proti, sprejeto. 31 za, proti, sprejeto. 1 za, proti, sprejeto. Kompromis 9. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 29 za, trije vzdržani, en proti. Amandma 38 za, proti, sprejeto. Kompromis 12. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 31 za, en proti, en vzdržan, nihče proti. Kompromis 10. Začenjamo s glasovanjem konec glasovanja. Sprejeto 29 za, 4 proti, nihče ni vzdržan. 44. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 45 za, proti, sprejeto. 46 za proti, zavrnjeno. 47 za, proti. Zdi se mi, da ste zavrnili ta amandma, ampak bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Amandma 47. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 48 za, proti, sprejeto. 49 za, proti, zavrnjeno. 51 za, proti, sprejeto. 52 za, proti. Se upravičujem, 53, se upravičujem, 53. Za, proti, zavrnjeno. 54 za, proti, zavrnjeno. Se strinjamo? Bomo preverili 54 amandma elektronsko. Konec glasovanja zavrnjeno. Šestinpetdeset. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Sedeminpetdeset za? Proti? Zavrnjeno. Devetinpetdeset za? Proti? Sprejeto. Šestdeset za? Proti? proti sprejeto. 61. Ne, se upravičujem. 63. Za, proti, sprejeto. 64 za, proti, sprejeto. 65 za, proti, sprejeto. 66 za, proti, sprejeto sprejeto. 67 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Amandma 67. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. 17 za, 15 proti, nihče se ni vzdržal. 68 za, proti, sprejeto. Kompromis 11, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma štiriinsedemdeset. Proti? Zavrnjeno. Sedeminsedemdeset za. Proti? Zavrnjeno. Šestinsedemdeset za. Proti? Zavrnjeno. Devetinsedemdeset za. Proti? Sprejeto. 80 za, proti, sprejeto. In na koncu bomo glasovali elektronsko še o celotnem mnenju. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 glasov za, tri je proti, dva vzdržana. Čestitke, gospe Petir. Gospod Anton? Ja, rad bi uh, samo pozoril na to, da imam težavo svojo napravo, ne morem se namreč vzdržati. Bel gumb ne deluje. la tecla de, de abstención no funciona. Dobro. Bomo pogledali, kaj na robe se napravo. Bueno, hemos tomado nota. Señora Petir, quiere decir algo. Sí, por supuesto, señor. Gospa Petir, izvolite. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice. Hvala, gospa predsedujoča. Želim se zahvaliti odboru za tako veliko podporo mojemu poročilu in hvala seveda tudi sekretarjatu za pomoč, se asistentu Domogoju Krnjaku in svetovalcu Albinu Strencu. Hvala vsem še enkrat. Hvala lepa, gospa Petir. Nadaljujemo z drugim poročilom, o katerem bomo glasovali in sicer gre za skupne določbe v Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskemu socialnemu skladu plus kohezijskemu skladu in Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih za nje ter za sklad za azil in migracije, sklad za notranjo varnost in instrument za upravljanje meja in vizume. Dobro poročevalka je gospa Zoana. To je poročilo, eh, s katerim že kar nekaj časa zavlačujemo, zato da bi dosegli čim boljši možni dogovor in eh, zato dajem besedo gospe Zoani. Hvala lepa, zahvaljujem se vam vsem, vsem kolegom, ki ste prispevali k temu poročilu. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom, ki so delali na tem poročilu, zahvaljujem se Aleksandru, zahvaljujem se sekretarjatu in eh, resnično vsem kolegom v vseh političnih eh, skupinah. Eh, uspeli smo doseči zelo dober kompromis. Danes ste prejeli nekaj popravkov, ampak ti niso vsebinske narave. Hvala lepa za to skupno delo. Sí. Pues, Hvala lepa, gospa Zoana. Bomo kar takoj začeli z glasovanjem. Kompromis ena. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 27 za, 4 proti, 2 vzdržana. Amendma 71 za. Amendma 71 za, proti. Zavrnjeno. Amandma 77. Kdo je za? Proti? Zavrneno. Amandma 80 za, proti, zavrneno. amandma 81 za, proti, zavrnjeno. 82 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Amandma 82. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. 17 za, 14 proti, 2 vzdržana. Amandma 83 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 3. Začenjamo z glasovanjem. No, konec eh, glasovanja. sprejeto s 32 glasovi za. Gospod Danton je glasoval ročno. Dobro, upam, da bo sedaj naprava delovala. Kompromis 3 je tako sprejet, nadaljujemo z amandmajem 87. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Amandma 11 za, proti, zavrnjeno. 88 za, proti, zavrnjeno. 89 za, proti, zavrnjeno. 90 za, proti, zavrnjeno. ni mi povsem jasno. Bomo glasovali o 90. amandmaju. Konec glasovanja. 19 za, 13 proti in 2 vzdržana. Na to 91, kdo je za? Ne, se upravičujem. 94. 94. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. 95. Za? Proti? Zavrnjeno. Bomo glasovali elektronsko. 95. 95. Konec glasovanja. sprejeto. 18 za, 14 proti. 96 za, proti. Mislim, da imamo tu isto večino. Sprejeto. Amandma 103. Ne, 113, se upravičujem. 113. Za, proti, zavrnjeno. 114. Za, proti, zavrnjeno. 115 za, proti, zavrnjeno. 117 za, proti, zavrnjeno. 116 zavrnjeno, 117 za, proti zavrnjeno, 118 za, proti zavrnjeno, 119 za, proti zavrnjeno, 120 za, proti zavrnjeno, 121 za, proti zavrnjeno, 122 za, proti zavrnjeno. 123 za, proti, sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 za, 3 proti, 1 zdržan. Amandma 15 za proti sprejeto. 130 za, proti sprejeto. 131 za, proti sprejeto. 132, 132. 133, 134 in 135. Glasujemo v sklopu. Za, proti, zavrnjeno. 136 za, proti, zavrnjeno. 137 za, proti, zavrnjeno. 138 za, proti, zavrnjeno. 149 za, proti, zavrnjeno. 150 za in zopet gre za sklop. Sklop od 150 do 157. Za, proti, zavrnjeno. Torej, zavrnjen je ta sklop, amanjmaj od 150 do 157. Na to 161 amanjma gospoda Flanagana za, proti, zavrnjeno. 168. Amandma 168. Za, proti, sprejeto. Sto dvainsedemdeset. Ne, govornica se popravlja. Sto devetinšestdeset za, proti, zavrnjeno. Sto dvainsedemdeset za, proti, zavrnjeno. Sprejeto. Amandma 23. Za. Proti. Sprejeto. 24. Za. Proti. Sprejeto. 25. Za. Proti. Sprejeto. 26. Za. Proti. Sprejeto. 27 za, proti, sprejeto. 28 za, proti, sprejeto. Sto štiriinosemdeset za, proti, sprejeto. Zavrnjeno, mislim, ampak bomo preverili elektronsko. 184, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 15 za, 14 proti, 3 vzdržani. 185 za, proti. Mislim, da je ista večina. Bomo, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. 185. amandma. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 za, 14 proti. Amendma 186 za, proti. Sprejeto. 187 za, proti. Zavrneno. 29 za, proti. Sprejeti. 33 za, proti proti, sprejeto. 34 za, proti, sprejeto. Enajštirideset za, proti, ni mi povsem jasno, kako bo glasoval LS. Za, proti. 41 za, proti, sprejeto. Dvainštirideset. Za. Proti. Zavrnjeno. Štiriinštirideset za. Proti. Zavrnjeno. Amandma 45 za, proti, zavrnjeno. Imamo dva identična amandmaja, 46 in 47, glasujemo za, proti, zavrnjeno. In na to 48 in 49, prav tako identične za, proti, zavrnjeno. 50 za, proti, zavrnjeno. 3 za, proti, sprejeto. 51 za, proti, zavrnjeno na to še dva identična amandmaja, 52 in 53 za, proti, sprejet. No, bomo glasovali elektronsko. 52 in 53. Konec glasovanja. Ista večina, sprejeto. 17. Na to 54 za, proti. Zavrnjeno. Kompromis 2. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto 58 za, 59. Gospod Flanagan, amandma 58 za, proti sprejeto. 59 za. Dobro, bomo preverili amandma 58. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 glasov za, 13 proti, nihče se ni vzdržal. 59 za proti. Ista večina, mislim, sprejeto. 60 za, proti, zavrnjeno. 61 za, proti, sprejeto. 62 za, proti, sprejeto. 63 za, proti proti, zavrnjeno. 64 za, proti, zavrnjeno. 65 za, proti, sprejeto. 66 za, proti, zavrnjeno. 67 za, proti, zavrnjeno. 68 za proti, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Manj ima pet. Ne, se upravičujem, amandma 69, 69, 69, za, proti, sprejeto. Končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Začetek glasovanja, konec glasovanja. dobro sprejeto s 25 glasovi za, tremi proti, štirimi vzdržanimi glasovi. Čestitke. Dolgo je trajalo, ampak na koncu smo dosegli velik konsens. S tem smo zaključili z dnevnim redom. Naslednje seje imamo tu na dnevnem redu. Naslednja bo 7. januarja v Bruslju. In zahvalili bi se tudi tolmačem. Podarjamo vam sedem minut in želimo vam vesele praznike. In prosim, da ostanete v dvorani za sprejem. Želim vam vsem vesele praznike, veliko dela bomo imeli. Uredba SKP bo zelo obširen projekt. Vesele praznike.